Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Let's start our meeting uh, with the adoption. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo sestanek kar s prejetjem dnevnega reda. Dnevni red je sprejet. Sprejeli bi tudi zapisnik sej 7.11.19.25.26. aprila če ni nobenih ugovorov, potem so ti zapisniki sprejeti. Hvala lepa. Še nekaj sporočil. Dosegli smo sporazum v okviru trialoga glede Mifida in Mifina 2. maja. Ponovno posvetovanje za odborom in glasovanje o tem bo potekalo jutri. Rad bi čestital poročevalcu in celotni pogajalski ekipi za ta izjemen dosežek. Zagotovili smo ne le to, da se bo predstavil datum, MIFID in MIFIR se bo sta na hitro popravila. V postopku soodločanja je težko onašati že minimalne spremembe, mi pa smo uspeli vse skupaj zaključiti v enem samem trialogu. Zagotovili smo, da je bil predlog parlamenta sprejet strani sveta. Čestitke torej. Drugo sporočilo. Na voljo imamo novo spletno storitev za so zakonodajne dosjeje. Nudimo tudi osebno pomoč asistentom v vseh jezikih, ko se pripravljajo predlogi sprememb na zakonodajne akte. sekretarjat vam bo poslal povezavo na to novo storitev. In še zadnji sestanek koordinatorjev, najprej imenovanja, poročilo o vzpostavitvi Evropskega programa za podporo specifičnih dejavnosti na področju finančnega poročanja in revizije za obdobje 2014-2020. To pripada ELS poročilo o protokolu k sporazumu med Evropsko skupnostjo in Monakom, ki se nanaša na ukrepe, ki so enako vredni tistemu, tistim iz sklepa sveta 48 skozi nič 3. Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi podpornega programa za strukturne sklade ELS prejšnji dosegre ELS-u, potem pa še poročilo la, na lastno pobudo o finteku. Gre za covered bonds, to bomo ohranili v pripravi. Počakati moramo na srečanje z nacionalnimi parlamenti. Dodatno srečanje bo potekalo 18. septembra od 3 do 5 popovdne. Povabili bomo predstavnike nacionalnih parlamentov, pogovorili se bomo o evropskem semestru. Nagovorili smo se tudi, da bomo imeli odprt sestanek koordinatorjev v sredo 28. septembra. Guverner Banke Francije, gospod De Gijo, bo tudi z nami ob tej priložnosti. Sedaj pa točka 4 na dnevnem redu, pravila proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga tako imenovana direktiva o boju proti izogibanjem davkom. Gospod Baje. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Danes se bomo pogovarjali o poročilu. 4 do 10 odstotkov prihodka letno izgubimo. Države članice morajo zato vlagati veliko več na področju zdravstva, zaposlovanja in tako naprej. Gospodarska in monetarna unija bo lahko vzpostavljena zgolj, če bomo poenotili tudi obdavčenje na evropski ravni. Obdavčenje podjetij mora biti pravično, pošteno Naš cilj ni, da bi kakorkoli ogrožali gospodarstvo ali mu škodovali, želimo spostaviti zakonodajo, ki ne bo škodovala našim podjetjem. Izogniti se želimo škandalom, ki smo jim bili priča v zadnjem obdobju. To poročilo izpostavlja nekaj ključnih točk, o katerih se že nekaj časa pogovarjamo. V parlamentu imamo pogosto raznolika mnenja. Jutri bomo imeli čim večje število poimenskih glasovanj. V poročilu piše, da morajo podjetja plačevati davek tam, kjer nastane promet in kjer upravljajo svojo dejavnost. V Panama Papers, v LuxLeaks in tako naprej smo videli, da multinacionalke prenašajo svoje dobičke v davčne oaze, ne da bi predhodno plačale kakršenkoli davek na dobiček v državah, kjer imajo sedež in kjer poslujejo. mi želimo kot parlament pokazati, da imamo odločno stališče, prak smo s 30 odstotkov premaknili na 10 odstotkov za pet letno obdobje. To pomeni, da tiste multinacionalke, ki ne goljufajo, lahko odbijajo določen delež obresti od dobička. Potem poglavje v zvezi s prenosom sredstev znotraj skupin podjetij. Trenutno nažalost prihaja tudi do tovrstnih praks. Potrebujemo tudi črni seznam, ki bo veljal za vseh 28 držav. Na tem črnem seznamu bodo davčne oaze in tiste države, ki spodbujajo nepravično davčno zakonodajo. Glede multinacionalk in vlaganja patentov, na tej podlagi se lahko spremeni tudi znesek dobička, to pa škodi tistim državam, ki so inovativne. Zato zahtevamo, da se tu opravi več preiskav, zato da zagotovimo minimalno učinkovito davčno osnovo, ki bo spodbojala tudi tehnološke inovacije. Glede tujih podjetij, ki jih nadzorujemo. V poročilu najdemo tudi določbo s tem v zvezi. Želimo, da bi vse države izvajale bolj pravično davčno stopne za vse, ki delujejo v Evropski uniji, vsa podjetja. Multinacionalke bi bile obdavčene vs, vsaj za nacionalno stopno pod pogojem, da te multinacionalke plačajo v drugi državi 15-stotni davek. Če si pogledamo predlog komisije, komisija je želela variabilno stopnjo 40 odstotkov, s tem bi verjetno prišlo do precejšnje napetosti na davčnem področju med državami članicami. Naprimer, Bolgarija bi izvala 4 odstotno stopnjo, Nemčija pa 12 odstotno. V vodni izjavi tudi piše, da potrebujemo skupno zakonodajo za CC, CTB, Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bi v Evropski uniji imeli na voljo pregledne podatke, ko gre za konsolidacijo dobičkov. Upam, da bomo do jutri uspeli zagotoviti zadostno večino za to poročilo. S tem bomo pokazali državljanom, da želimo nekaj spremeniti in se boriti proti praksam izogibanja davkom. Hvala vsem poročevalcem v Senci. Sicer pripravljamo zgolj mnenje, ampak veliko smo se o tem pogovarjali. Hvala lepa za to, da ste me poslušali. Hvala lepa poročevalcem v Senci za pomoč in se že veselim glasovanja jutri. Hvala lepa, poročevalec. Besedo dobi kolega Niedermayer za ELS. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Par besed Ne morem še predstaviti dokončno stališče naše skupine, ker šele zvečer zasedamo. Zadnjo različico kompromisnih predlogov pa sem dobil pred nekaj minutami. Moram reči, da sem nekoliko presenečen na tem, kako se lotevamo tega vprašanja. Zdi se, da želi poročevalec zagotoviti podporo za to poročilo, ob sodelovanju zelenih GUE in EFDD. To pa ni način, kako zagotoviti odločno podporo za tako pomembno poročilo. Zato se mi zdi, da bi morali zagotoviti veliko večino. Namesto mnenja bi morali kot parlament pripraviti skupno stališče, biti moramo enotni. Poročevalcu sem že predstavil tudi naše mnenje s tem v zvezi, ampak nažalost nismo imeli obsežnejše razprave s tem v zvezi. Pomembnih točk niti niste upoštevali, nažalost. Nas skrbi, da je boj proti agresivnim davčnim praksam in proti izogibanju plačevanja davkov ključnega pomena, to je za naš prednostna naloga. Mislim pa, da ne bi smeli za voljo tega sprejemati direktive, ki bo proti podjetjem. Mislim, da bi morali dvigniti obdavčenje tistih podjetij, ki ne goljufajo, ki ne manipulirajo na nemoralen način. Zato se mi zdi, da bi res morali biti previdni pri svojih predlogih. To je bil tudi moj cilj Prosili so me, da predstavim tudi določene tehnične dokaze. Strani nekaterih poročevalcev senci sem to dobil, strani nekaterih ne. EFBH so nekoliko bolj sporni odstavki. Poročevalec je že sam povedal, da je težko opredeliti tisto, tisti mejni prak, kdaj bo neko podjetje obdavčeno zgolj na nacionalni podlagi, kdaj na mešani podlagi. Prepričan sem, da je 25 odstotni prak nekoliko previsok, ampak o tem se lahko še pogovarjamo ključni dejavnik za me kompromis B. Tu gre za pravilo o omejevanju obresti. Vsaj tri argumenti obstajajo, zakaj bi morali podpreti mnenje komisije, pa tudi trenutno stališče sveta. Kot prvo, ne drži, da 30-odstotna meja ne bo ničesar spremenila poročevalcu in skupini sem posredoval tudi povezavo na zadnje poročilo OECD-ja, ki pravi, da je pri pragu desetih odstotkov nekaj, kar bi povzročilo, da pri 38 odstotnem pragu ne bi mogli odbiti obresti od dobička. In na vse skupaj potem gledamo kot na goljufijo, čeprav bodo plačevali večjo davčno stopnjo. 13 odstotkov je prak, ki ga postavlja OECD, kar je še vedno visoko, ampak bolje kot nič. Druga zadeva, ki bi jo morali upoštevati, pa je, da v Evropi obstaja velik delež posojil, s katerimi se financira operativni del podjetij, pa tudi naložbe, ki jih podjetje potrebujejo. Številna podjetja, zlasti MSP, financirajo svoje širitve preko posojil če obresti ne bodo ta podjetja mogla uporabiti kot davčnega bremena, bodo verjetno znižali stopnjo posojil. Preveril sem zadevo pri čeških podjetjih in pri deset, deset odstotnem pragu podjetja ne bodo mogla upoštevati obresti kot zakonitega odbitnega elementa. V Evropi pa ne obstajajo zgolj države znotraj evroobmočja. V evroobmočju je obrestna mera trenutno res nizka. Tudi dobra podjetja plačujejo nizko stopnjo. Sam sem preverjal podatke za ostale države. Morda boste presenečeni, ampak v Romuniji, na primer, sem bil priča temu, da so v zadnjih desetih letih bili soočeni s tem, da so financirali podjetja tudi do stopne 20 odstotkov. Do leta 2013 so bile obrestne mere nad 10 odstotkov, predtem do 14 odstotkov. In takšne obrestne stroške verjetno ne bomo obračunavali, če bo prak postavil, postavljen zelo nizko. Tudi polske medbančne obrestne mere so presegale 6 odstotkov v tem obdobju. Zato se mi zdi, da bi morali pokazati odločna stališča, sočasno pa bi morali upoštevati tudi gospodarsko stanje. V tem trenutku je stališče poročevalca neupravičeno, zato skupini ne bom predlagal, da ga podpre. Hvala. Sander. Hvala lepa, Sander Lund. Postopkovno. Um, Herr Vorsitzender, ich darf Deutsch sprechen. Nemščini bom govoril, gospod predsednik. Gospod predsednik, poročevalcu sem razumel, da še vedno ni kompromisa med velikima skupinama. Danes zvečer naj bi se o tem še pogajali, če bo torej prišlo do večje koalicije. In tako se mi zdi, da bodo ti kompromisi, ki jih imamo sedaj, tekom dneva, zvečer ali zjutraj, še spremenjeni. Mislim, da ni prav, da jutri potem glasujemo o tem. Poročevalec je to povedal, gre za težko zapleteno poročilo in kot eh, poslanci moramo imeti možnost, da kompromise preberemo vnaprej. Če bomo kompromise dobili šele zjutri, jutri zjutraj, potem ne bomo mogli izpolniti svojih obveznosti kot poslanci. Zato predlagam, da glasovanje preložimo, zato da bodo poslanci imeli možnost, da preberajo te kompromise in se ustrezno odločijo. Hvala. Uh, Hvala lepa za to, da ste izrazili svoje stališče. Dnevni red smo že sprejeli, glasovanje ne bo ničesar spremenilo. Zdi se mi zelo pomembno, da parlament zauzame stališče pravočasno, še pred ekofinom. To moramo upoštevati. Seveda pa spremljamo, kako se odvija razprava v drugih skupinah, to tudi spoštujemo. Kolikor vem, obstaja en kompromis, morda dva kompromisa, ki bi se še otegnila spremeniti v tem svežnju kompromisov. Povsem legitimno je, da se med samo razpravo še kaj uskladi in izpili, če ne bo večina česa podprla. Tako da osebno ne bi upošteval vašega predloga. Zelo pomembno je, da parlament zauzame stališče. To razpravo moramo zaključiti. Dnevni red smo sprejeli, bomo videli, kakšno bo mnenje poročevalca ob koncu razprave. Vaše postopkovno vprašanje je bilo, ne vem, prezgodaj ali pa prepozno zastavili ste ga potem, ko je, bilo, ko je bil dnevni red že sprejet in pred zaključkom te razprave. Najprej razprava, potem bomo prisluhnili stališču poročevalca. Agende pa se bomo držali. Gospod Langen. Ja, jih vešte, kolegen. Uh... Äh, Mislim, da ima kolega Ljuke prav. Ne more biti tako, da se trmasto držimo časovnice, kompromiso pa ne bomo ustrezno mogli prebrati. Mislim, da je to enostransko, kar ste povedali vi in da se motite. Mislim, da mora odbor o tem glasovati. Če ne bomo imeli kompromiso, potem se pač ne bomo mogli ustrezno odločati. You, Hvala lepa, gospod Lange. Nekoliko nenavadno bi bilo, da bi odpovedali razpravo tik pred glasovanjem. Razprava je pomembna pred glasovanjem, zato ker nam da priložnost za to, da drug drugega v razpravi prepričamo. Sicer bi bile razprave nesmiselne. Predlagam, da to razpravo zaključimo, potem bomo dali besedo poročevalcu, on bo povedal svoje mnenje, potem lahko še kaj spremenimo, če bo želel. Še vedno postrajam na tem, da je zelo pomembno, da parlament pravočasno predstavi svoje stališče, da ga bo svet vsaj prebral. Gospod Balc. Sem dobro spočit in dobre volje. Zeleni teden mi je dobro del, ampak eh, nisem se želel javiti, ampak eh, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Luke in kar je povedal gospod Lange. Vendar, če želite biti formalni kot predsednik, potem vas želim upozoriti na to, da so koordinatori sklenili, da če do ponedeljka do treh ni kompromisov in zdaj je ura že 4.15, v tem primeru glasovanje ni mogoče. Torej, če želite biti formalni, vam lahko tudi jaz formalno povem v imenu skupine ELS, da se držimo tega, kar smo že sklenili. You, uh... Hvala lepa, Burkhardt. Kolikor vem, smo prejeli besedilo kompromisnih predlogov do treh, kar je skladno s pravili. Če politična skupina, v tem primeru vaša politična skupina, poročevalca zaprosi, da spremeni kompromis in če bo po razpravi poročevalec sprejel tak predlog, potem res ne razume, zakaj skupina, ki prosi za spremembo predstavljenega kompromisa, reče, da ne bomo glasovali. Imamo kompromisno besedilo, ki je bilo predstavljeno skladno z našimi novimi pravili. Besedilo je bilo predstavljeno pravočasno. Razprava poteka, še vedno ni zaključena, zato je kompleksno sprejeti odločitev sredi razprave. Ko smo sprejeli dnevni red pred nekaj minutami, tega ni nihče omenjal. Soglasno smo dnevni red sprejeli, sedaj ste si nekateri premislili, ampak kolikor vem, imamo na voljo kompromisno besedilo, ki je bilo predstavljeno pravočasno in če sem prav razumel gospoda Nidermajerja, želi nekaj spremeniti, ampak ne vem, kakšen je odgovor poročevalca. Tako da predlagam, da najprej zaključimo razpravo, sprejmemo odločitev ob koncu razprave. Dnevni red je pač določen in dnevni red smo pred nekaj minutami potrdili. Gospod Lunes. No, glede te točke, potem pa še moj prispevek kot poročevalec v senci. Ustrajam na tem, kar sta povedala kolega Luka in Balc. Sem poročevalec v senci skupine EKR. Tu nismo na sestanku odbora, ampak bolj na sestanku poročevalcev v senci. Par kompromisnih predlogov je še problematičnih, kot ste rekli, predsednik ostali so dobri, ampak jih bomo vseeno morali še nekoliko izpiliti. Kar nekaj dela nas še čaka na tem predlogu, še posebej, če želimo zagotoviti obsežno podporo za poročevalce. Zato ustrajam pri tem, kar sta povedala kolega Luka in Balco. Hvala lepa. Gospod Kalvi Šambon. Ne še besedo bi rad v zvezi s tem. To je bila zgolj moja pripomba v zvezi z dnevnim redom. Če bomo nadaljevali z eh, tem cirkusom, potem bi tudi sam rad povedal nekaj v zvezi z vsebino tega predloga. Tisto, čemu smo sedaj priča, je, da smo prejeli prvotni predlog komisije, ki je imelo številne pomankljivosti. Levica v parlamentu si je prilastila ta predlog in ga sedaj spreminja v smeri, ki ne koristi podjetjem. Mislim, da bi parlament moral biti iskren glede svojih namenov. Če se ne želite lotiti zlonamernih praks, če želite zgolj kaznovati vsa podjetja, potem to pač recite. Če mislite, da je Evropska unija otok in da V Evropski uniji ni treba izboljšati samega naložbenega okolja ali kakorkoli povečati privlačnost Evropske unije, potem mislim, da bi morali to povedati na glas. Tako da vas res pozivam, da v tej razpravi, če bo potekala, naslovimo določeno vprašanje. Tako kot kolega Nidermajer, tudi mene skrbi v katero smer gre ta predlog. Mislim, da bi se morali vrniti nazaj na bistvo razprave. To pa je, in tega res ne morem dovolj povdariti, boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in boj proti izogibanju plačevanja davkov. To je najbolj pomembna prednostna naloga. Skupina je, kar je prepričana v to, da bi se morali lotiti tega vprašanja. Tudi zadnje poročilo PEPS-a smo prijeli. V parlamentu smo se že pogovarjali o tem, da bi se morali lotiti teh nepravičnih praks. Če bi vsi plačevali davke tako, kot bi morali, bi verjetno znižali davčno stopnjo za vse. Drugo, Evropska unija ni otok, smo del globaliziranega sveta. Mednarodno gledano obstajajo sporazumi, tudi znotraj OECD-ja, ki se nanašajo na to vprašanje. Komisija želi sedaj storiti še korak dlje, naložiti obveznosti, ki presegajo obveznosti in predloge OECD-ja. Polovica predlogov, ki jih komisija predlaga, ne izhaja iz akcijskega načrta OECD-ja. Nekateri predlogi so bili preoblikovani v minimalne standarde. Moram reči, da sem bil nekoliko razočaran nad predlogom komisije, zato ker gre veliko dlje od tega, kar zahteva OECD. S tem bomo škodovali konkurenčnosti evropskih podjetij. Do tega bo nedvomno prišlo, če bomo izpeljali načrt, ki ga imamo trenutno na mizi. Poročevalec nam ne želi iti še dlje kot Evropska komisija. Kompromisi, ki ste jih predlagali, po mojem mnenju, ne bodo deležni široke podpore. Naj ponovim, da obstaja tudi seznam želja bolj levih skupin v parlamentu. Vi želite znižati obrestne odbitke za 10 odstotkov, kar pomeni, da bo 30 odstotkov oziroma 38 odstotkov podjetij moralo plačevati više davke. Ali res mislite, da bo tolikšen delež podjetij, ki goljufa, mislim, da bistvu niste resni. S takšnimi ukrepi boste tudi kaznovali tista podjetja, ki izpolnjujejo svoje obveznosti. V mislih ima predvsem MSP-je. Mislim, da ste se postavili na stran večjih držav članic proti manjšim državam članicam. Moja država, Belgija, bo utrpela škodo zaradi teh vaših predlogov. Naprimer, pravite, da bi morali obrestne odbitke omejiti, da bi morali odbiti 30 odstotkov neto dobička. Ena od večjih držav članic Nemčija bolj natančno je podala ta predlog. Vi menite, da bi morali to razširiti na vse države članice. Sam sem menil, da bi morali dobiček obdavčiti tam, kjer poteka dejavnost podjetja. Tu gre za politiko moči delujete v korist nekaterih držav, ne pa nujno v korist dobrega delovanja enotnega trga. Zadnja pripomba, gospod predsednik, ne morem se znebiti občutka, da bo ta predlog privedel do vse višjih davkov. Biti moramo iskreni glede tega. Komisija je podala direktivo, ki je bila slaba za manjše države članice. Po panamskih dokumentih in LuxLeaksu so vsi izkoristili priložnost za to, da bi povišali davke, da bi poenotili davčne stopnje, s tem pa spravili v slabši položaj tistim, ki želijo pomagati manjšim podjetjem. Zaključujem. Vse skupaj bi privedlo do manjšega števila podjetij, ki bi delovali pri nas in tudi do manjše količine naložb. Spomnite se na Junkerjev naložbeni načrt, govorili smo o tem, kako bi bila. Evropa lahko bolj prijazna za naložbe, kako bi ustvarili več delovnih mest. S temi predlogi bomo zgolj skrčili število delovnih mest. Tako da zavedate se, da to, o čemer glasujemo v parlamentu, spremlja tudi javnost. Hvala lepa. Gospod Kalvešambon. Hvala lepa, gospod predsednik v imenu skupine ALDE bi rad zelo na kratko povedal, da si zagotovo želimo poslati odločno sporočilo. Mislim, da državljani od nas to pričakujejo, zlasti glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju, pa tudi glede na to, da je komisija že predstavila predlog. Mislim, da bi morali zakrpati vse te vrzeli, ki obstajajo na področju plačevanja davkov. Res je, da obstajajo določene možnosti v zakonodaji, ki dopuščajo neplačevanje davkov. To bi morali spremeniti, poslati moramo jasno sporočilo in sicer potrebujemo nova pravila, storiti bi morali korak naprej. Drugo pomembno sporočilo pa je, da velika večina parlamenta sedaj odloča o tem besedilu. Izražamo svoje mnenje o tem besedilu. V skupini Alde si želimo, da bi se dogovorili, enako velja tudi za tiste, ki jih mi zastopamo. Verjetno veste, da Nekateri dopustijo, da jih mučijo kakorkoli že, na koncu pa sprejmejo odločitve, ki so še vedno znotraj razumnega in v skladu s tem, kar je predlagala tudi OECD. Naša skupina se je vedno zauzemala za večjo strogost, večjo zahtevnost na tem področju. Mi bomo podprli sporazum, ki se bo, upam, oblikoval med temi najbolj reprezentativnimi strankami. Obstaja določena težavna vprašanja, naprimer, ko gre za obrestne odbitke. Mi smo podali predlog spremembe, v katerem smo zahtevali 10 odstotni prak. Videli smo, da bi naprimer za petletno obdobje lahko preložili te odbitke Potem smo govorili o tem, da bi pri naložbah ali določenih podjetniških potezah, pri gradni infrastrukture in tako naprej lahko dopuščali določena odstopanja. Z 20 odstotnim pragom mislim, da ne bi poslali dovolj odločnega sporočila. Nekje do tam pa bi lahko dosegli dogovor in upam, da se poročevalec ne bo togo držal teh desetih odstotkov, da bo bolj fleksibilen zlasti, če se bo na tej podlagi potem začrtal boljši sporazum. Potem pa še patenti. Tu bi morali imeti na voljo ustrezne zakonodajne akte, da bomo lažje pritegnili tudi naložbe. Naložbe pa morajo biti vezane na efektivno proizvodnjo v podjetjih. To lahko podpremo, ne želimo pa si, da bi nekdo izkoristil to priložnost za to, da bi ponovno kritiziral podjetja, kajti tu ne gre za kritiko podjetij. Ne moremo v ne vem, predlogih ali pa v uvodnih izjavah zapisati. To in to se mora zaključiti do takrat in takrat. Biti moramo čim manj togi. Potem še določba switch over. Lahko podpremo 25 odstotkov. Mislim, da je bolje, da bi imeli pa všal, ampak vseeno bi bilo dobro da sprejmemo to besedilo, ne glede na to, da se trenutno ne moramo dogovoriti o tem, ali bo prak 10 ali 15 odstotkov. Seveda bomo vedno glasovali za to, da bi bilo besedilo bolj zahtevno. Pomembno je, da se dogovorimo ni neke magične številke, to ni niti 15, niti 13, niti 25 odstotkov. Gospodarstvo je veliko bolj kompleksna zadeva, lahko čez eno leto zadeve še enkrat preverimo. Ne želim biti predolg, kaj ti skoraj da pet minut že govorim. Mislim, da obstaja možnost za to, da se dogovorimo, da pripravimo dobro politično besedilo, ki bo tudi večinsko podprto. Nikar ne dojemajte vsega tega kot nekaj, kar je upereno zopr podjetja. Pomembno je, da vsi vedo, da ne želimo naložiti dodatnih davkov na podjetja. Hvala. Thank you, Fabio De Masi. Hvala lepa, Fabio De Masi. Um, that there is some degree of emotion in the room when we discuss tax policy. Torej, pozdravljam razpravo o izogibanju davkom, ampak želim biti glas razuma. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za odlično delo. Mislim, da imamo od uh, eh, LuxLeaks in panamskih dokumentov veliko spodbud za to, da končno ukrepamo. To od nas pričakujejo državljani in uh, na to bi se morali osredotočiti predsedujočega prosim naj naredi red v dvorani, če je to možno. Okay. Thanks. So first... Hvala. Torej, za vsem spoštovanjem do kolegov iz ILS-a e in EKR-a. Eh, čež da je boj proti izogibanju davkom proti podjetjem. Če tako mislite, potem ne vem, kakšen poslovni dokument eh, pričakujete, da ima večina evropskih eh, podjetij. To, kar predlaga pročevalec, je popolnoma v skladu s tem, kar priporočuje, kar priporočuje OECD. Sam sem bil prejšnji teden v Washingtonu. Sestal sem se z številnimi predstavniki in predlogi poročevalca so tudi v skladu s tem, o čemer trenutno razpravljajo v ZDA in ne vem, če bi lahko ZDA ali pa OECD označili za nekoga, ki nasprotuje podjetjem. Guje je popolnoma, se popolnoma strinja s tem, da bi morali obresti omejiti na 10 odstotkov Eh, dobička pred obdavčitvijo, to načrtujejo tudi ZDA. No, seveda, čeprav eh, so podjetja v ZDA bolj financirana z eh, materialnim premoženjem, ampak vseeno, to je popolnoma v skladu z priporočili v ZDA in pa OECD. Potem strinjamo se tudi s tem pragom 15 odstotkov. Ko gre za dospelost, potem osnovna davčna osnova 15 odstotkov, če to ni zagotovljeno, potem um, je treba za to poskrbeti v državah članicah. Kar se tiče hybrid mismatches, mislim, da bi tukaj moralo to biti zavezujoče tudi za tretje države. Podpiram tudi to, da Eh, eksplicitno govorimo o obdačevanju pri viru, to izrečno zahteva naša skupina. Evropska unija je vedno znova povdarila, da je treba se soočiti s tem problemom. Imamo veliko držav, eh, kamor prihaja denar, recimo na nizozemsko, potem pa ta denar nepreverjeno odhaja v različne davčne oaze in to je treba preprečiti. Želeli bi si več ambicioznih predlogov v zvezi z eh, patenti in pa z inovacijami. Tukaj citiram OECD, eh, torej na nekem medparlamentarnem srečanju je bilo to izjavljeno. Patenti in inovacije so slaba gospodarska politika, isto smo slišali v ZDA od njihove finančnega ministerstva, tako da bi tukaj želeli počasno oziroma postopno odpravo uh, Eh, teh eh, svežnjev v zvezi z patenti in pa inovacijami. Eh, nobenih dokazov ni za to, da bi ti dve orodi spodbudili raziskave in zaposlovanje. Potem še pravila za omejitev obresti bi morala biti razširjene tudi na trošarine. Tudi tukaj obstaja veliko možnosti zlorab. Če cena država ne obdavčuje ustrezno, potem bi morali tukaj doseči eh, oziroma zastaviti neke zgorne meje za te pristojbine, za licence. No, kakorkoli smo pa v glavnem zadovoljni s tem, kar je predlagal poročevalec in uh, želimo delovati v interesu večine državljanov želimo si močnega kompromisa in prepričani smo, da bodo tudi druge politične skupine ponovno razmislila o svojih stališčih. Uh, zato, da bodo obštevali želje pravične uh, večine v Evropi, ki plačuje davke. Hvala, nadomeščam Evo, ki je danes ni tukaj. Uvodoma. Mislimo, da da namen tega ni dodatno nesmiselno obdavčevanje podjetij. Želimo samo zapolniti vrzeli, ki jih trenutno izkoriščajo določena podjetja. Ehm, res je, da se moramo da si moramo prizadevati za kompromis, ampak v glavnem pa moramo upoštevati želje in potrebe naših državljanov. Kar se tiče vsebine, na začetku bi se zahvalila poročevalcu, to je že tradicionalno, tudi poročevalcem v senci za odlično sodelovanje pri tem dosjeju. Glede na pomembnost tega dosjeja, je tukaj glavni namen, da pošljemo signal svetu. Želimo si ambicioznega predloga, s katerim se bomo lahko borili proti izogibanju davkov, treba je odpraviti vrzeli, ki omogočajo takšne škodljive prakse. Nažalost smo že imeli nekaj poročan o tem, da svet želi razvodeniti naš predlog in zato mora naše stališče ostati toliko bolj močno. Kompromisi, ki smo jih dosegli na številnih področjih, so dovolj ambiciozni, spet druge pa bi morali iti dlje. Eh, treba je eh, ohraniti močen nadzor nad tujimi podjetji. Če kakšno tuje podjetje deluje pri nas, bi ga morali mo, bi ga morali tudi imeti možnost tukaj obdavčiti in to za primerljivimi davčnimi stopnjami, kot velja za evropska podjetja. Prav tako menim, da moramo ohraniti močno stališče v zvezi z hybrid mismatches. Podjetja ne, biti, ne smejo biti preveč eh, kreativna pri svojih eh, definicijah in se ne smejo izogniti obdavčevanju. Zauzemamo se za eh, počasno odpravo patent boxa, Eh, komisija in IMF eh, so že potrdili, da je to samo sredstvo za izogibanje davkov in da to ne spodbuja inovacij. Eh, kar se tiče um, praga za določanje obresti, je tukaj tukaj predlaga parlament uskar s priporočilo OECD, zato bi se morali tega držati. Tudi ko gre za stalne sedeže, menimo, da bi morali dati uh, v javnost informacije o davčnih stališčih, o davčnih napovedi. Ne smemo več dopuščati raznih skrivnih jurisdikcij davčnih oas, uh, potrebujemo večplastno definicijo davčnih oas. Uh, prav tako pa želimo se izogniti izjem za finančne transakcije. Torej, nasplošno menimo, da svet omogoča podjetjem, da pravzaprav sami določajo svoj davčni režim. Prav tako države članice branijo določene vrzeli, ki so jih same ustanovile, zato da bi podjetja pri njih uh, ustanavljala sedeže. Uh, naše delo parlamentarcev je, da okrepimo predlog komisije, tako da se bomo odzvali na pomisleke družbe o izogibanju davkov. No, kljub tem kritikam, zadržkom bomo podprli poročilo, kajti nujno je, da je poročilo štrejeto z široko večino. Treba je pač vse tu poslati močno sporočilo. Uh, Hvala. V dvorani ni nikogar iz uh, skupine EFDD, tako da me zanima, če je tukaj predstavnik ENF-a. Želi kdo besedo v imenu skupine? Ne. Poročevalci, izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. No, kot ste slišali vsi, imamo skupni cilj. Želimo se boriti proti izogibanju plačevanja davkov. Na levi in desni strani v parlamentu imamo podobna mnenja. Najti moramo samo še kompromis. par popravkov. Kompromis je bil poslan v petek, kaj ti navedli ste nekaj napačnih trditev. Sam sem res skušal, koliko je bilo tole možno, oblikovati kompromise, ki bi čim bolj ustrezali vsem. Še posebej sem se posvetoval z ELS, ker je pač največja skupina v parlamentu, ampak to ne pomeni, da ostale skupine niso pomembne. Danes večer bo potekal sestanek v naši skupini, tudi pri vas, kolikor vem. Če se bo karkoli spreminjalo, se bo spreminjalo zgolj pri tej switch over določbi ter pri pragu. Ampak prepričan sem, da bomo prej do jutrišnjim glasovanjem uspeli doseči dogovor. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je ta izmenjava stališč bila zelo pomembna, plodna in upam, da bomo na tej osnovi sedaj lahko jutri sprejeli močno stališče parlamenta. Še gospod Niedermayer. Ja, mislim, da potrebujemo nekaj več pojasnil v zvezi s tem, kaj predlaga poročevalec. Če bomo podprli kompromise takšne, kakršni so, potem verjetno plačilo ne bo dobilo večinske podpore. Pomisleki vsaj treh političnih skupin niso bili upoštevani. Uh, upam, da bomo lahko še spremenili določene kompromise. Če ne, pa je morda nekoliko tvegano glasovati jutri. Ne vem, kaj bi tukaj predlagal poročevalec. Če prav razumem, poročevalec želi, da bi se še pogovorili o možnosti iskanja skupnih stališč v zvezi z um, obresno mero. Dobro, imamo glasovalni seznam, dobili smo že nekaj predlogov kompromisov, tako da bi bilo čisto legitimno glasovati na tej osnovi tako v skladu z našimi notranjimi pravili, kakor tudi glede na to, da nimamo nobenega pravila, eh, da moramo že na papirju imeti zagotovljeno široko večino. Že na osnovi tega, kar imamo, bi lahko glasovali. Ampak, če prav razumem, želi poročevalec zagotoviti širšo večino. Ja, se s tem vsekakor strinjam. Eh, dobro je, če skušajo politične skupine iskati skupna stališča, kompromise, v zvezi z nekaterimi, točki, ki, v, nekaterimi točkami, ki so jih izpostavili kolegi. E, jaz sem slišal predvsem kritične pripombe dveh političnih skupin. In to še ni dovoljšnji razlog za to, da bi posegali v naš dnevni red. Skratka, mislim, da je bilo podanih veliko pojasnil, ključnih pojasnil, In vsi se tudi strinjamo glede tega, da mora parlament ostati institucija, ki se močno zauzema za boj proti izogibanju davkom. Tako da to je simbolično gledano, politično gledano zelo pomembna um, tema. Čeprav razumem, se bodo politične skupine danes večer sestale, tako da bodo lahko se pogovorile o svojih glasovalnih seznamih, no potem pa bomo seveda razpravljali še o ostalih uh, nedogovorjenih točkah, torej, oziroma se bodo o tem pogovorili poročevalec in poročevalci v senci. Eh, rad bi zaključil to točko, še gospod Luke. Hvala lepa. Govoril bom angliško, zato da bom lahko. Uh, olajšal naše razumevanje. Čeprav razumem gospoda Balca, so koordinatori sprejeli odločitev, da morajo kompromisi biti pripravljeni danes do treh. In jasno je, da so tukaj eh, sedaj eh, na voljo kompromisi, ki sicer nimajo široke podpore, Eh, nekatere skupine jih podpirajo, druge spet ne. Če se bodo ti kompromisi sprejeli recimo v ELS-u, v SD-ju, potem druge manjše skupine ne bodo sodelovali pri teh pogajanjih. Enostavno ne vemo, o čem bomo uh, jutri glasovali. Ura je pet. Eh, tako da to je jasno kršitev dogovora, ki so ga dosegli koordinatorji. Še enkrat ustrajam da preložimo jutrišnje glasovanje, tako da bodo vse politične skupine se lahko posvetovale, se odločile o zadnji verziji kompromisov in da bodo lahko obveščeno jutri glasovale. Hvala, gospod Ljuke. Lahko samo ponovim to, kar sem že povedal. Imamo glasovalni seznam, imamo kompromise, imeli smo razpravo namen razprave je bil ta, da ugotovimo, ali so potrebne še kakšne prilagoditve za širšo podporo kompromisom. Seveda bi, to nared, bi morali to narediti na odprt način, no, ampak gre samo za eden ali dva kompromisa. Dobro, videli bomo, kakšen bo rezultat jutri. Ta odbor uh, je um, zmožen oceniti stanje in se potem na podlagi tega odločiti, kako nadaljevati. Tako da sedaj lahko samo zaključim to razpravo. Jutri pa bomo na začetku seje ocenili situacijo. Takšna je moja odločitev. Naslednja točka na dnevnem redu. Point five, public hearing on the European Deposit Insurance. Hvala. Sedaj pa naslednja točka, javna predstavitev o evropskem sistemu zajamčenih ulog. Čaka nas pomembna javna predstavitev o tej ključni temi. Pozdravljam vse goste, ki so se odzvali na naše povabilo, ki bodo prispevali k našim razpravam someone want to talk, please can leave the room. So I would like... Prosim, da tiho zapustite dvorano. Torej, zahvaljujem se vsem današnjim govornikom, ki bodo prispevali k naši razpravi o tem ključnem sestavnem delu naše bančne unije in širše gledano našega procesa poglabljanja ekonomsko-monetarne unije. Hvala lepa vsem no, malo že zamujamo, tako da ne mudoma dajem besedo poročevalki Ester Delange za njen uvod. You know, about... Hvala lepa, gospod predsednik, kakor veste, imam veliko povedati o tej temi, ampak tudi sama se bom odpovedala uvodnem besedam. Začeli smo 20 minut prepozno, ne želim še več časa oduzeti našim odličnim govornikom, zato bom zdaj končala, predlagam, da začnemo z javno predstavitvijo. Veste, da je javna predstavitev sestavljena iz dveh delov. Prvič, kako naj bi bil videti idealni Edis in pomembno vprašanje je tudi naslednje, če se bomo dogovorili o tem, kako naj bi ta Edis izgledal na koncu, se pojavlja vprašanje, kako bi do tja prišli situacija v EU je trenutno takšna, da ni veliko medsebojnega zaupanja in tudi to je morda vprašanje, o katerem bi morali govoriti. Pri tem bomo ostali, zato da bomo imeli tudi dovolj časa za naše odlične govornike. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Začeli bomo z prvim delom javne predstavitve kako bi EDIS ali Evropski sistem zajamčenih vlog lahko deloval v svoji končni stabilni fazi. Dobro vprašanje. Prvi govornik je gospod Dirk Kupej, predsednik Evropskega foruma za zajamčene vloge. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Gualtieri. Vesel sem, da sem lahko tukaj. Uh, Hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev o EDIS-u ali Evropskem sistemu zajamčenih ulog. Nakratko naj vam predstavim EFD. Mi smo mednarodno neprofitno združenje, registrirano v Belgiji. Ustanovljeno je bilo leta 2002, predstavljamo vse zajamčene uloge v Evropi, še posebej tistih 28 v Evropski uniji, pa še dodatne tri na Norveškem, v Islandiji in v Lihtenštajnu. Torej, Evropske unije ni nobenega sistema, ki ga ne zastopa e FD. Namen e FDA je, da prispeva k stabilnosti finančnega sistema. Tesno sodelujemo z komisijo v zvezi z vprašanji, ki zadevajo sistem zajamčenih vlog. Seveda, AFD e nima stališča o tem, kako bi um, bil videti Edis v svoji končni fazi. To je novo vprašanje in tukaj vam lahko podam svoje mnenje. V glavnem pa se bom naslanjal na mnenje FD. V zapisnik sem predal tudi uradni dokument Evdija v zvezi z tem, zato da boste imeli tudi uradno mnenje Evdija v dokumentih, ki so na voljo poslancem odbora Ekon. Raj bi govoril v drugem delu te predstavitve, zato ker je to mnogo bolj zanimivo vprašanje, kako bi lahko do tja prišli in kakšna bi bila ta končna faza. Sam nisem prepričan, da bomo do tja sploh prišli, ne vem, koliko časa bo to trajalo, ne vem, kakšen bo rezultat na koncu. Ampak dobro, povabili ste me v prvem delu javnega zaslišanja, zato bom spregovoril o tem. FD ima močno stališče, ki se naslanja na vse člane. Torej, komisija bi morala izvesti presojo učinka in tudi imeti posvetovanje z deležniki, ampak do tega ni prišlo. Kar zadeva izjavo FD, ne glede na to, kakšno obliko ima in bo imel Edis, mi menimo, da presoja učinka, ki jo je komisija izvedla leta 2010, ne predstavlja ustrezne in zadostne osnove za predlog komisije. Začetek veljavnosti sistema zajamčenih vlog, pa tudi SSM in SRM, vse to bi morali upoštevati pri oceni sorazmernosti in primernosti Edisa. Pravno okolje se je od leta 2010 občutno spremenilo. Zato je presoja učinkov vključno z oceno stroškov in tvegan ključnega pomena. To je močno stališče e FD, torej ni ustrezne presoje učinka in tudi ni ustreznih posvetovanj, zato menimo, da bi to vseeno morali storiti. Naše mnenje je, da to ni naloga sveta in parlamenta. Ti dve instituciji ne moreta nadomestiti komisije in kolikor vem, nizozemsko predsedstvo zastavlja 18 tehničnih vprašanj komisiji in kolikor vem, je komisija zaenkrat odgovorila samo na eno vprašanje. Likvidnost je ključnega pomena. Komisija omenja potencijalne velike lokalne šoke v državah članicah in da bi se lahko pojavila možnost, da ne bo dovolj finančne podpore v državi članici ali v finančni instituciji države članice. Sam tudi menim, da je likvidnost glavni dejavnik, ampak pri Edisonu ne govorimo samo o likvidnosti, ampak govorimo tudi o delitvi izgub. Vprašanje je, ali potrebujemo to v prihodnosti. Po našem mnenju, z uvedbo prednosti vlog lahko dosežemo naslednje. Če morajo vlagatelji prispevati k reševanju, potem bi na koncu postopka nesolventnosti vlagatelji nazaj dobili 100 odstotkov. Ne govorimo torej o deljenju izgub, ampak govorimo o likvidnosti. Torej, zagotoviti moramo dovolj likvidnosti, ne pa govoriti o režimu delitve izgub. V tem kontekstu je zelo pomembno, da so postopke glede nesolventnosti boljši, zato da bodo stopne reševanja boljše in da bodo postopki hitrejši v državah članicah. Tudi financiranje je zelo pomemben vidik. EDIS zmanjšuje spodbude, da bi šli pod nič celih 8 odstotka. Zakaj bi nekdo šel pod nič celih 8, če bodo druge države članice ostale na tej stopni? To je zelo pomembno vprašanje. EDIS zanemarja obveznosti glede plačil parlament in svet sta uvedla te obveznosti in delno se to v državah članicah še izvaja. Edis ne pozna obveznosti plačil, gre tudi za izkrivljanje konkurence na tem področju med zajamčenimi vlogami v evromočju in zunaj evromočja, kajti zunaj evromočja lahko zavarovateli še vedno uporabljajo obveznosti plačil. Seveda zagovarjamo prispevke v obliki plačil, ampak to bi moralo biti opredeljeno na prvi ravni, ne na drugi ravni. Pristop dveh prispevkov ali dvojnega prispevanja ni izvedljiv. Na koncu bi morda lahko sredstva prenesli na iz nacionalne ravni v EDIS, ampak potem so pojavilo zelo zapletena vprašanja in v nekaterih državah članicah ustave ne omogočajo tega, da bi denar, ki je bil zbran za določene namene, prenesli na evropsko raven. Na koncu še nekaj posebnih mnen v zvezi z predlogom EDIS. Pravna podlaga je stvar vprašanj. Nekateri strokovnjaki se prav tako strinjajo z nami. Objavljen je bil tudi dokument o pravni podlagi in tam je navedeno, da je pravna podlaga vprašljiva. Meni bi bilo bolje, če bi imeli boljšo pravno podlago za kakršen koli predlog o evropskem sistemu zajamčenih vlog. Najprej je treba zmanjšati tveganje, zato da rešimo stara vprašanja. EDIS izkrivlja konkurenco med tistimi, ki so v tem sistemu in tistimi, ki so zunaj. Člani, ki so zunaj, bodo lahko še vedno uporabljali plačila. Tisti, ki so v evromočju, pa teh eh, obveznosti plačila bodo več mogli uporabljati. Evropska unija se lahko odloča med nič celih 8, nič celih 5 odstotka ali celo nič celih nič odstotka. Naprimer v Združnem kraljestvu je predvidena ta zahteva. Članice evromoča pa morajo ostati pri nič celih 8 odstotka brez obveznosti plačila. Alternativni ukrepi. Opozoriti vas moram na naslednje. Evropski parlament je uvedel alternativne ukrepe v, v predlog DGSD. Evropski parlament je uvedel alternativne ukrepe kot možnost za zavrovatelje vlog. To več ne bo mogoče, razen če jih bomo financirali z dodatnimi sredstvi, ki jih zberemo ob tehnic celih 8 odstotka preostanek Evropske unije pa bo lahko pobiral ni celih 8, ni celih 5 ali ni celih nič odstotka. Prav tako pa bodo lahko izvajali alternativne ukrepe s tem denarjem. Zavarovatelji vlog bi morali v sistemu EDIS igrati pomembnejšo vlogo. Vem, da sem že predolg, torej kako bi EDIS deloval v svoji končni stabilni fazi imeli bi schemo evroobmočja, ki bi temeljila na skupnem izposojanju, vendar zato potrebujemo dobro pravno podlago in tudi ustrezno izvedeno presvojo učinka. Na dolgi rok vas opozarjamo na 19. člen 5. odstavek DGSD, gre za to, da bi imeli schemo na ravni Evropske unije, ki temelji na skupni odgovornosti, no, vendar zato potrebujemo skupno izposojanje, zato pa bomo seveda potrebovali učinkovito izposojanje. Če pa to ne bi bilo zadovolj, potem pa bi lahko govorili tudi o delitvi tveganja. Hvala. Hvala lepa. Drugi govornik pa je gospod Guntram Wolf iz Brugla. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Dobro je, da ste me povabili. Govoril bom o Edisu na dolgi rok, čeprav kolikor pravi komisija, je do tega še kar nekaj časa, 2024 naj bi to dobili, veliko ovir bo na poti. Mislim, da bi morali govoriti tudi o tej poti, dokler ne pridemo tja. Najprej želim podati nekaj splošnih izjav, zakaj sploh potrebujemo evropski sistem zajamčenih ulog. Najprej je treba govoriti o ulogi jamstva vlog. Mislim, da je treba vedeti, da gre za to, da ohranimo zaupanje. Zaupanje v banke, zaupanje v finančno stabilnost teh bank. Seveda banke so odgovorne za to, da zaupanje obstaja, vendar v določenih situacijah zaupanje ne morejo zagotoviti same in zato potrebujemo zajamčene vloge. Ali potrebujemo evropski sistem zajamčenih vlog, sam bi rekel, da obstajajo tri argumenti za to, da bi imeli evropski sistem. Prvi zadeva velikost. Jamstva delujejo bolje, če je zavarovanih več enot. Gre za preprost zakon velikih številk. Če obstaja sistem zajamčenih vlog za dve ali tri banke in je prizadeta ena banka, potem je financiranje te scheme potem zelo drago. Želimo si torej, da bi imeli veliko bank in to je argument za Evropski sistem zajamčenih vlog. Drugi argument zadeva konsistenco. Mislim, da na koncu ni mogoče imeti sistem, kjer bi bil nadzor bank centraliziran v okviru ECB, vloge pa bi bile zajamčene na decentralizirani ravni. To bi na koncu koncev pomenilo, da bi moral nacionalni organ, da bi morala nacionalna ravna poseči, če bi prišlo do napake v Frankfurtu, kjer je ECB. In to bi težko upravičili. In še tretja točka gre za ločevanje bank in držav. Namen bančne unije naj bi še vedno bil in to je tudi navedeno v vseh uradnih dokumentih, pa tudi neuradnih dokumentih, ta, da bi ločili banke od držav. Glede na to, da je zaupanje v sistem zajamčenih vlog odvisno tudi od tega, ali za to jamči država ali ne, mislim, da je ključnega pomena, da pride do tega ločevanja in zaenkrat še niso banke popolnoma ločene od držav. Na koncu pa želim govoriti še o kriznem upravljanju. Pogodba ESM predvideva, da v primeru vladne nesolventnosti ni mogoče zagotoviti reševanja, če se prej ne izvede bail-in za državni dolg in sistem zaravčenih vlog bi omogočil, da bi takšno reševanje krize bilo bolje izvedljivo, čeprav bi to bila seveda zelo velika in obsežna naloga. Omeniti želim tudi vprašanje državnega dolga v bankah. O tem smo veliko govorili, gre za zelo zapleteno vprašanje. Državni dolg je skoncentriran na bilančnih vsotah bank v državah, kjer pač ta dolg obstaja. Problem je naslednji, če se ne zmanjša izpostavljenost dolgu te posamezne države in če uvedemo evropski sistem zajamčenih vlog, potem bi lahko prišlo do tega, da bi to zavarovanje ali jamstvo moralo reševati probleme s fiskalne strani, kjer dejansko ni političnega vzvoda na drugi strani torej skozi zadnja vrata, bi na nek način vsaj delno uvedli reševanje izgub držav. Zato mislim, da bo uvedba popolnega evropskega sistema zajamčenih vlog zahtevala določeno mero zmanjšanja izpostavljenosti državnemu dolgu. Veliko razprave je o tem, ali potrebujemo popolno zavarovanje ali pozavarovanje. Mislim, da je jasno naslednje. Po zavarovanje lahko samo delno loči banke od držav. V celoti pa te naloge ne more opraviti. Ampak rekel bi, da bi bilo smiselno, če bi EDS začeli z za pozavarovanjem. Razlog je preprost. Veliko imamo državnih posebnosti v tem trenutku, še posebej kar zadeva posebno obravnavo ja, zajamčenih vlog, o tem ste govorili vi, Seveda pa imamo tudi zelo razdrobljene sisteme zajamčenih vlog, zato je pozavarovanje dober začetek. Dodal pa bi še nekaj, glede na to, da mi zmanjkuje časa, nekaj konceptov, kar zadeve BRRD ali direktivo o sanaciji in reševanju bank in pravila na tem področju. Nekdo je rekel, da imamo dovolj pravil in da se dovolj prednosti daje vlogam, zato Edisa ne potrebujemo več. Če bi to bilo res, potem bi lahko odpravili prav vse sisteme zajamčenih vlog. Zajamčene vloga obstajajo zato, da se zagotovi zaupanje. Vsak vlagatelj pač ne pozna bilančne vsote banke in ne ve, koliko dolga ima prednost pred njim in tako naprej zavarovanje ali zajamčene vloge so torej namenjene temu, da bi zagotovili zaupanje. In če pred zadnja točka, mislim, da potrebujemo dobro pravno in tudi politično osnovo. Slišali smo že komentarje o členu 114. Glavna točka je naslednja. Če bomo imeli Evropski sistem zajamčenih vlog, potem mora to temeljiti na dobri pravni in politični osnovi osnovi, kajti če bo osnova šipka, potem to ne bo vodilo v zaupanje. Podlaga mora biti dobra, če dobre podlage ne bo, potem bi lahko pač obdržali preprosto nacionalne rešitve. Če bomo dobili neko polovičarsko rešitev, potem to ne bo dobro. Zato se strinjam, da je presoja učinka zelo pomembna. Če povzamem, mislim, da je dobro, da bi imeli evropski sistem zajamčenih ulog, ampak pod pogojem, da je to izvedeno tako, kot je treba in da sta zagotovljeni dobra pravna in politična podlaga. Prav tako je treba to storiti tako, da bomo povečali zaupanje in da bomo rešili vprašanje državnega dolga. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Daniel Gross, predsednik CEPSA. Izvolite. Hvala lepa veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj, eh, da lahko nadaljujemo s tem ehm, neuravnoteženim panelom, eh, vse kar se tiče nacionalnosti. Lahko se strinjam z Gunterjem, eh, vsaj v zvezi s tem, kar je rekel o potrebi po evropski schemi za zajamčene vloge. Problem je namreč naslednji. Ko pride do neke večje krize, Eh, so nacionalne vlade ponavadi preobremenjene ravno v tistem trenutku, eh, ko so najbolj potrebne za to, da bi lahko stabilizirale svoj lastni bančni sistem. Eh, strinjal bi se s tem, da potrebujemo nek mehanizem, Eh, bi pa se zauzel za sistem po zavarovanja, ne samo kot umestno stopnjo, ampak kot eh, trajno rešitev. Mislim, da ta pristop po zavarovanja je v skladu z načelom subsidijarnosti. Ponavadi so problemi v zvezi z eh, zavarovanjem ulog eh, nekaj, kar zadeva manjše banke ali pa so to večji, bolj sistemski problemi. In bolje bi bilo, če bi odgovornost za majhne banke Eh, ki jih je morda veliko, nimajo pa tako visokega kapitala, da bi torej to reševali na nacionalni ravni z različnimi nacionalnimi sistemi zavarovanja vlog, ki obstajajo, včasih jih je celo v kakšni, drž v kakšni državi celo več kot en, številni izmed njih dobro delujejo. Prav tako pa Želimo zagotoviti, da ko se pojavi druga oblika problema, se pravi nek sistemski problem na nacionalni ravni, da imamo takrat ustrezen mehanizem, s katerim lahko zagotovimo, da lahko izplačamo denar iz eh, scheme za zavarovanje vlog. In tukaj govorim o pozavarovanju. Po zavarovanje na evropski ravni bi poseglo samo v primeru velikega sistemskega problema, eh, ko bi bil nacionalni sistem zavarovanja vlog preobremenjen. Tako da Jaz mislim, da bi morali imeti pozavarovanje v primeru večjih šokov iz držav članic. To je namreč ključen problem, s katerim se najpogosteje soočamo v območju evra in pa v širši Evropski uniji. V običajnih časih eh, lahko države članice se spopadejo z običajnimi cikličnimi šoki, ko pa so šoki preveliki, ko je država odrezana od finančnih trgov, potrebuje neko širšo finančno podporo in um, to bi lahko potem ponudili skozi ta pristop po zavarovanja. Na ta način tudi ne bi potrebovali velike strukture za evropskega zavarovalca ali o zavarovalca. Kajti ključna naloga evropskega zavarovalca, zavarovalca bi bila, bila ta, da bi nadzoroval delovanje obstoječih nacionalnih zavarovalnic. To je kot pozavarovalec v komercialnem smislu. Oni se ne ukvarjajo podrobno s tem, kako delujejo zavarovalnice, kakšna tveganja prevzemajo nase. Vsi pa ogledajo strukture, obvladovanje tveganj, poslovni model zavarovalnic, ki eh, so prisiljene Eh, uporabiti pozavarovanje. Tako da eh, mislim, da bi takšen pozavarovalec ogledal bančni sistem v prizadeti državi, eh, trdnost obstoječih sistemov in pa solidnost same vlade, v kolikšni meri je lahko vlada tista, ki poskrbi za posojila v skrajni sili. Eh, ni treba, da pozavarovalec preuči vse podrobnosti nacionalnih zakonodaje. Eh, ne glede na to, ali gre za zakonodajo insolventnosti ali za druge elemente, ki lahko vplivajo na postopek eh, plačilne nesposobnosti neke posamezne banke. To je drugače kot uh, rekapitalizacija ali restrukturizacija. Če rekapitalizirate eh, kap, uh, banko, potem naredite investicijo, ki bi morala ponuditi povratni dobiček. In to je pravzaprav naloga ESRF-a. Pri zavarovanju vlog pa lahko izplačate Eh, oziroma lahko poskrbite za to, da minimizirate svoje izgube, ampak načeloma pride do izgub. Tako da so tukaj potrebe popolnoma eh, drugačne. Potrebujemo sistem, s katerim bomo zagotovili, da bodo na nacionalni ravni zadeve pod nadzorom in da se bomo zmožni odzvati, če bo v neki državi prišlo do večjega šoka. Eh, to je tako, kot če bi vi vzeli zavarovanje, uh, potem pa bi imeli ustrezne premije, za manjše škode plačujete sami, zavarovalnica pa plača v primeru večje škode. Skratka, mislim, da bi z minimalnim poseganjem na nacionalno raven lahko izgradili ta sistem, ki bi poskrbel za sistemsko stabilnost, o kateri je govoril Gunter. No, v naslednjih nekaj letih pa bi potem morali poskrbeti za eh, odpravo ekscesnega tveganja, ko gre za državne obveznice um, v bankah. To je pravzaprav eh, eden izmed ključnih problemov. Na kratko gledano, mislim, da bi bil eh, najboljši pristop pozavarovanje ne samo kot umestna stopnja, ampak kot končna rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa z velikim veseljem dajem besedo Elke König, ki je predsednica enotnega odbora za reševanje. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovani predsedujoči, hvala za povabilo na današnjo predstavitev. Kako bi EDIS deloval v svoji zadnji fazi? To je zelo pomembno vprašanje in odločila sem se, da se bom izognila razpravi o zmanjševanju tvegan. Eh, dobro, eh, ker sem predsednica enotnega odbora za reševanje, se seveda močno zavzemam za zmanjševanje tvegan. Dobro, ampak pustimo to ob strani. Eh, začela bom z nečim pozitivnim. Že sedaj je bila v V večini držav članic direktiva o zavarovanju ulog eh, prenesena v nacionalno zakonodajo in eh, to je bilo kar hitro, če sem lahko nekoliko cinična. Torej imamo začetno točko, imamo osnovo za razmislek o naslednjih korakih. Vsi vemo, kaj predlaga komisija, ne bom uh, tega ponavljala, bom skušala nekoliko širše predstaviti zadeve, nekoliko se bom izvala to, kar je povedal Gunter. Vsi vemo, da eh, so izzivi v zvezi z direktivo o zavarovanju vlog eh, širši. Imamo širok mehanizem za reševanje bank, na katerega smo lahko ponosni, ampak to je samo eden kot trikotnika. No, ko gre za reševanje, verjetno ne bomo mogli pričakovati velikih eh, povratkov za kakršnekoli investicije. Ampak to je sistem, ki je zamišljen za večje banke, ki so kritično pomembne, ki so sistemske, No, ampak potrebujemo tudi ustrezen odgovor za manjše banke in to je pravzaprav ta sistem zajamčenih vlog. To je sistem ohranjanja zaupanja v manjše banke, zato da so lahko um, enako vredne velikim bankam. Torej, uh, Poleg mehanizma reševanja potrebujemo ustrezno schemo za zavarovanje vlog, tako da banke ostanejo eh, na isti izhodišni točki in potem se popolnoma strinjam s tem, da potrebujemo ustrezen režim insolventnosti. Če sistem insolventnosti v državah članicah ni učinkovit, potem tudi druga dva mehanizma ne bosta delovala. Torej, vedno gre za tri stebre tega trikotnika pri oblikovanju Edisa, torej moja druga točka, moramo zagotoviti, da tiste države, ki ne spolnjujejo pogojev za eh, vstop v reševalni mehanizem, eh, torej gre za v glavnem za manjše banke, lahko razkličejo um, um, insolventnost. Uh, Schema za zajamčene vloge pa lahko potem tukaj ponudijo kontinuiteto za upnike, za eh, varčevalce. Eh, torej, tukaj gre za neke vrste alternativni ukrep in če bi to eh, prenesli na evropski sistem, bomo res lahko zagotovili kontinuiteto storitev, ne pa samo nekakšen hranilnik, v katerega lahko posežemo v primeru težav. Potem naslednji argument, eh, če se vprašamo, kdo bi moral biti zadolžen za kaj. Komisija predlaga, da bi SRB eh, poskrbela za to, to temelji na predlogu FDRC. No, eh, tukaj obstajajo različne možnosti. Eh, ko gre za eh, pozavarovanje, eh, je seveda to lahko prvi korak, ampak pozavarovalec je vedno nekdo, ki je aktiven. To ni samo nekdo, ki izplačuje, torej govorim o poslovnem modelu. Pozavarovalec se ne izplačuje samo za. za um, torej, lahko plačuje za različne uh, primere. Skratka, potrebujemo ustrezen sistem reševanja tako manjših, kakor tudi večjih institucij. Spet po drugi strani pa moramo zagotoviti pomembno vlogo nacionalnim schemam za zajamčene vloge. Te bodo še naprej igrale pomembno vlogo, ne na zadnje je to um, ukorenjeno v nacionalnih zakonodajah in zato moramo poskrbeti za financiranje teh sistemov. Kaj ti zaupanje bomo spodbudili samo, če bodo sistemi ustrezno financirani, ne pa samo potencijalno financirani. No in tukaj se bom ustavila. Hvala lepa. Elke König. Zahvaljujem se vsem govornikom za zanimive predstavitve. Dobro so izpostavili pomen tudi alternativnih eh, ukrepov, tudi to je pomembna točka, sedaj pa dajem besedo poročevalke in potem poročevalcem vse ceste. Hvala lepa. Če spregovorimo o pomembni vlogi nacionalnih vlog zajemčenih vlog, oziroma sistemih zajemčev log in o izhodiščih, potem bi to zadnjo izjavo vzela in jo posredovala gospodu Kupaju. On naj bi imel pregled nad nacionalnimi sistemi. Zanima me, kako bi on ocenil trenutno stanje. Posvečamo se prenosu zakonodaje v nacionalno raven. Zanima pa me torej, kako po vašem mnenju delujejo te nacionalne scheme zajamčenih vlog in kako so financirane. Morda ne bi podali pregleda vseh držav, ampak zanima me, kako bi ocenili različne skupine držav in njihove pristope. Gospod Wolf, iz Brugla smo dobili zanimive informacije o tisti, ki so v bančni uniji in tisti, in tiste, ki so zunaj bančne unije vi ste pisali o tem, tudi v našem odboru smo o tem govorili, zanima me, kaj menite o predlogu Evropskega sistema zajamčenih vlog, da bi ta sistem bil za EU19 in ne za EU28. Prosim, povejte kaj o tem. Gospod Gross, primerjajte svoje izjave o fazi pozavarovanja z izjavo gospoda Kupaja o skupnem izposojenju, kako je mogoče te izjave primerjati. Gospa Kjönih, ko, go, ko ste tukaj, običajno govorimo o Telaku in Emrelu, nisem se mogla opreti. Ali lahko, prosim, razložite, zakaj bi bilo treba ohraniti to me 8 odstotkih, 8 odstotkov kapitala, ko govorimo o EU ravni. In na koncu še vprašanje glede nacionalnih opcij in diskrecijskih pravic. Zanima me, kaj menite o tem, tisti, ki želite kaj povedati o tem. Zanima me, ali bi morali pustiti kaj prostora za to. Ne? kateri menite, da bi morali imeti manj manevrskega prostora, kot ga imamo sedaj. Zanima me, kaj menite o tem, kako daleč naj bi šli v svoji želji, da bi imeli več skupne osnove v tej razpravi. Gospod predsednik, zagotavljam vam, da imam še več vprašanj, zaenkrat pa bom tukaj končala. Hvala lepa pa seveda prispevkom. Hvala, Eliza Ferreira. Thank you very much to all speakers. Hvala lepa. Začela bom z gospodom Kupejem. Gospod Delange je že zastavila vprašanje in tudi mene podobno zanima. Če si pogledate različne sisteme, me zanima, kako jih lahko primerjate glede preglednosti in glede funkcij v Evropi. Zanima me, ali menite, da obstajajo enake možnosti za vse ali obstajajo kakšne razlike gospod Wolf, hvala za to, da ste opozorili na različne elemente, ki smo jih imeli na dnevnem redu, ko smo go začeli govoriti o bančni uniji. To je zelo pomembno. Zdaj govorimo o vprašanju državnega dolga. Zanima me, ali je to edini vir tveganja. Zanima me, kaj menite, kako bi izračunali kapital 3 in zanima me, ali menite, da je preglednost ustrezna v zvezi s tem. Daniel Gross, hvala, da ste tukaj. Moje vprašanje zadeva naslednje. Zdi se, da uvajate nov element v to razpravo. Vločujete med velikimi in majhnimi bankami in domnevate, da majhne banke ne bi smele prispevati k skupnemu skladu za reševanje. Te naj bi uporabile nacionalne sisteme za reševanje, ker po vašem mnenju, če prispevajo v enak sistem za reševanje, potem bi morale biti pokrite, vsaj vlagatelji do 100 tisoč evrov bi morali biti do enake mere zavarovani in tudi varnost bi morala biti enaka po vsej bančni uniji gospa Ilke König, če primerjate situacijo v Evropi z DFTSCI, potem mislim, da moramo vedeti, da moramo poznati postopke za reševanje sistemske krize. Zanima me, kako bi lahko to vizijo ohranili. Thank you, Sander Luns. Hvala, gospod Lunes. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi z naše strani vsem govornikom. Če sem pravilno razumel gospoda Grusa, je na koncu omenil, da bi lahko imeli Edis z minimalnim poseganjem v nacionalne pristojnosti. No. Tik pred tem pa je gospod Wolf rekel, da se države članice še vedno odločajo o svojih ekonomskih in fiskalnih politikah. In to naj bi še naprej vplivalo na bilančne eh, vsote in na bilance bank. Zanima me torej, kako bi lahko imeli polnopravni EDIS, ki bi to upošteval in kako bi rešili moralno tveganje, ki iz tega izhaja, torej da imamo še vedno nacionalne pristojnosti. In še eno vprašanje. Nacionalna zakonodaja na področju nesolventnosti je zelo različna. Zanima me, kako naj bi to rešili po vašem mnenju. In gospa Kenih, vprašanje za vas. Slišal sem vaše ključno sporočilo in eh, v zvezi s tem se zelo navezujem na gospod Ferreira. Potrebujemo rešitev za majhne banke. Veliko smo govorili o prispevkih, ki naj bi banke oblačile, celo ECB je to omenila v svojem poročilu in v svojem mnenju. Vprašanje je lahko naslednje, ali bodo tudi majhne banke morale uplačati in ali bodo morale prispevati več, zato ker obstaja večje tveganje za to, da jih bo treba reševati. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala, Silvi Gular. Silvi Gular. Merci, Roberto, merci a vous tous. Hvala, Roberto, hvala vsem, da ste danes z nami. Zelo koristno, ogromno vprašanj smo že slišali, sama bi spostavila dve pomembni zadevi. Zanima me, to sprašujem vse, kako gledate na odnose med bankami znotraj evromočja in tistimi izven evromočja, ali so vse enako prizadete, ali vse delujejo v enakih pogojih, ne želimo izkrivljene konkurence. Zanima me tudi, kaj je po vašem mnenju sound legal basis ali to pomeni, da znotraj pogodb ni takšne zakonodaje. Zanima me, ali smo se nekaj naučili iz reševanja, ali se strinjamo, da bi se morali držati okvira, ki ga predstavljajo pogodbe. Sound legal basis je tisto, ki naj, tisti, ki naj bi ga tudi uporabili za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Papa Dimulis. Hvala lepa, gospod Papa Dimulis. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem govornikom. Nekaj sekund, da si nadenete slušalke. Zanima me naslednje. Najprej želim povedati, da je bilo lepo videti, kako konvergentna mnenja imajo strokovnjaki njihova mnenja so blizu našim mnenjem v parlamentu, to je zelo pozitivno. In čas je, da naredimo napredek v zvezi s tretjim stebrom. Moje vprašanje je namenjeno vam vsem. Kdaj menite, da bi se naj začelo to, o čemer govorite? Ali se lahko privoščimo, da to preložimo za več let. In še eno vprašanje za gospoda Kupeja. Vaše mnenje o predlogu komisije je pozitivno ali negativno? Drugi trije govorniki so bili pozitivni do tega. Ste vi za ali proti? Mislim, da moramo biti pozorni na naslednje. Če obstajajo kakšna področja, kjer bi lahko uvedli spremembe v zvezi s predlogom komisije, kaj bi ta področja lahko bila? Hvala, hvala, Filip Lamberts. Pozdravljeni vsi. Moje vprašanje je namenjeno Danielu in gospodu Wolfu. Eden od načinov za zmanjšanje tveganja in ločevanje bank od držav je naslednje. Lahko bi diversificirali portfelje obveznic držav, ki jih imajo. Sveda, lahko rečemo italijanskim bankam, da ne morejo imeti preveč italijanskega dolga, ampak vsak posojilo dajalec v Evropi bi lahko dobil spodbudo in sami se lahko odločimo, kako velika bi ta spodbuda bila, da ima diverzificiran portfelj državnega dolga, s tem bi zmanjšali tveganja in s tem bi seveda tudi zmanjšali tveganje za države. Zanima me, kaj menite o tem. To me res zelo zanima. And, and, well, well. In to vprašanje je bilo namenjeno gospe Königs. Prvi govornik uh, meni, da sistem ni dober, zato me ne zanima, kaj on meni. Mislim, da bi zato potrebovali finančna sredstva brez tveganja na evropski ravni. Gospod Zani, ne, gospod Anemans. Hvala lepa. Na se govorniki sami odločijo, kdo bo na to odgovoril. Dve vprašanje imam. Prvič, o kakšni količini govorimo, to ni jasno omenja se samo ena referenca, 55 milijard in to je precej zastarel podatek. Belgija je potrebovala 20 milijard leta 2008. Zato mislim, da nimamo ustrezne zamisli o tem, kakšne količine denarja potrebujemo. Zato me zanima, ali dejansko veste, koliko denarja bi potrebovali. In še nekaj, slišal sem, da je nekdo govoril o pravnem kontekstu. Zdi se, da je to neka vrste sivo področje. Po mojem mnenju to presega rdeče linije evropskih pogodb in zdi se, da je popolnoma običajno, da ECB deluje v sivem območju zato, da rešuje evro. Zanima me, ali to drži in ali obstaja ustrezen pravni okvir ali pa bi bilo treba uvesti spremembe. Hvala. Thank you. No. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega Jakub von Weizsäcker. Izvolite. Hvala. Samo eno vprašanje za Daniela. Pozavarovanje mi je všeč, gre za prednosti na področju subsidijarnosti, vendar predvidim lahko dve težavi, zanima me, kak je vaš odgovor. Prvi problem je naslednji. Nimamo fiskalne rezerve za evroobmočje, ne za sklad za reševanje bank, niti za trenuten sistem pozavarovanja. Zato se sprašujem, ali menite, da bi bilo denarja na voljo dovolj za to, da bi imeli v trenutnem sistemu dovolj moči za to, da bi zagotovili zaupanje. In še drugo vprašanje je naslednje, gre za praktično vprašanje. Če bomo imeli sistem pozavarovanja, bi potrebovali prispevke na osnovi tveganja. Torej, prispevke bi bili odvisni od posameznih sistemov. V Evropski uniji imate veliko izkušenj. Zanima me, kolikšna je možnost, da bi dejansko imeli ustrezen sistem, ki bi temeljil na tveganjih. Gre za dve praktični vprašanji. Glede na to, da je drugače vaš argument za pozavarovanje, dobro. Hvala, Peter Simon. Moje vprašanje zadeva zadnjo fazo in tisto fazo, ko bi bil sklad skoraj prazen ali prazen. Vprašanje je, kako bi ta sklad spet napolnili. ne glede na to, da že sedaj nimamo parametrov o tem, kako bi prvič napolnili ta sklad. Zanima me, kako si vi predstavljate ponovno financiranje tega sklada, še posebej v luči tega, da bi se lahko ne samo ena banka, ampak določena vrsta bank znašla v težav. Posledica bi bila, da bi samo del bančnega sveta bil v težavah. Zanima me, ali to nevarnost vidite in kako bi to nevarnost potem tudi rešili. Thank you. So I don't... Hvala. Niče drug ni prosil za besedo, zato lahko prosimo govornike, da odgovorijo na vprašanja. Gospod Kopej. Thank you, Chairman. Hvala lepa, predsednik. Glede vprašanja gospe Delange in gospe Ferreire, ali imamo kakšen pregled na tem, kako se izvaja vse skupaj in prenaša na nacionalno raven, ko gre za sistem zajamčenih vlog, se bom vrnil k temu, kar je povedala gospa Kenih. Še vedno ni bila prenešena ta direktiva v vseh državah članicah, tako da ta zakonodajni akt še ni povsod v nacionalnih zakonodajah, zato imamo težave. Izvajanje ne pomeni zgolj to, da imaš na voljo neko zakonodajo. Pomembno je vse skupaj z vidika zagotavljanja strukture. Mi sodelujemo drug z drugim, zagotavljamo informacije državam članicam. Naša težnja je, da sedemdnevnim izplačilom začnejo izvajati sistem zajamčenih vlog. Zaenkrat nimam na voljo nobenega primera, kjer naprimer zavarovalec za depozita želi kakršen koli umestni prehodni rok brez izplačila. Nekateri zavarovalničari so želeli ohraniti alternativne ukrepe in sedaj se soočajo s tem, da EDIS naprimer določenih stvari ne financira. Obstajajo velike razlike med posameznimi sistemi. Nekateri sistemi namreč dosegajo veliko več kot nič celih osem, kolikor je ciljna številka. Nekateri ne želijo dodatno obremeniti bančnega sistema. Vprašali ste tudi, kakšen je vpliv na banke v evroobmočju, na banke izven evroobmočja, kako se je schema financirala pred tem obdobjem. Težko je financirati z ničle na nič celih osem na dva nič odstotka. Imamo nekatere payboxe, določeni zavarovalničari in pozavarovalničari imajo več manevrskega prostora težko pa zagotovimo popolni nadzor tega, kaj se dogaja. Lahko pa vam kot odboru posredujemo informacije, ki jih imamo v zvezi s prenašanjem tega zakonodajnega akta. Gospa Gular, Sound Legal Basis. Člen 352 je tista prava trdna pravna podlaga, zanesljiva pravna podlaga, tudi medvladni sporazumi so tisti, ki nam ponujajo določene možnosti. Potem 114 Tu imamo resne pomisleke glede tega člena kot podlage. Koliko časa torej traja, da pridemo do tja? Veliko je odvisno od razprav med svetom in parlamentom. Kakšen naj bo končni model, kakšno naj bo zmanjševanje tveganja. Če bo sprejet model deljenega tveganja, potem bo vse skupaj trajalo nekoliko dlje. Kako sam gledam na predlog komisije? morda sem kaj narobe razumel, ampak EDIS je nujni sestavni del bančne unije. Slejko prej bo EDIS na voljo, je pa seveda veliko odvisno od predpogojev. Najprej potrebujemo oceno učinka, potem ustrezno pravno podlago, potem je treba zmanjšati tveganja v bančnem sektorju in opraviti še par zadev. Jasna težna pa je, da se oblikuje evropski sistem, ne sistem znotraj evroobmočja. glede izjave kolega, glede razmer v Belgiji, 20 milijard naj bi porabili za to. Mi govorimo večinoma o reševalnih ukrepih, ne o ukrepih z področja sistema zajamčenih ulog. Različne možnosti imamo za sanacijo, govorili, veli, govorili smo veliko o likvidnosti, ne o izgubah. Nimamo na voljo številk, kakšen bo dokončni rezultat. Lani se je prvič pripetilo, septembra, če se ne motim, da smo. bili nezmožni napovedati, kolikšen je nič cela osem odstotni cilj za posamezno državo ali Evropsko unijo, ker nihče ni imel številk v zvezi s tem, koliko vlog je bilo pokritih, šele lani smo prvič potem dobili določene številke s tem v zvezi. Predvideno pa je v tem pravnem predlogu, da bo jedi začel veljati v tej novi obliki leta 2024. Gospod Zimon, pomembno vprašanje, tudi mi se o tem pogovarjamo. Financiranje mora biti znano vnaprej, ne moreš se strinjati z nekim sistemom, če ne veš, koliko boš znan plačal financiranje izgub je treba pokriti znotraj tega sistema, pa tudi običajno financiranje, vsakodnevno financiranje. Do leta 2024 bomo morali vse to urediti tudi na ravni ena, to mora biti vsem jasno. Hvala, gospod Kopej, za ta odgovor, ampak morda nisem bila dovolj jasna, ko sem zastavila vprašanje. Ali boste poslali dodatne elemente Če ja, prosim, da se osredotočite na trenutno situacijo. Pri prenašanju zakonodajnih aktov ima komisija na voljo informacije in se lahko na njo obrnem. Mene bolj zanima, kakšno funkcijo imajo posamezni sistemi, ki obstajajo oziroma kakšna je stopnja preglednosti ali lahko primerjate te sisteme med seboj znotraj bančne unije. To je bilo moje ključno vprašanje. Se upravičujem, če nisem bila dovolj jasna. Z veseljem vam lahko lahko posredujem dejanske podatke, ki jih imamo na voljo v zvezi s trenutno veljavnimi sistemi. Imamo na voljo tudi podatke strani držav, ki izvajajo in prenašajo ta predlog oziroma že imajo na voljo določene nacionalne sisteme. Obstajajo mešani sistemi, zasebni, javni, imamo payboxe, potem ex ante prispevke, potem sisteme, ki so zadolženi, sisteme z odstotno tarčno ravnjo. Raznolikost je precejšna, zato je težko tu na hitro vse skupaj opisati. Mi smo se trudili zadeve bolj poenotiti, želimo si, da bi se potem vse skupaj tudi ustrezno prenašalo v praksi. Bomo posredovali podatke o EU28 in o državah znotraj EGS-a. Hvala lepa, nekaj je posem jasno. Parlament meni, da trenutni medvladni sporazum zagotovo ni dovolj dobra pravna podlaga. Gospod Wolf, hvala lepa. Devet vprašanj ste mi zastavili, mislim pa, da imam na voljo zgolj tri ali štiri minute za odgovor. Bom skušal združiti ta vprašanja. Najprej vas je zanimalo, kaj se dogaja z in in out. Enotni trg in monetarna unija, to dvoje je sestavni del bančne unije. Imeli smo akutno krizo v kontekstu monetarne unije. Je pa res, da ko oblikujemo bančno unijo, to počnemo tudi zaradi monetarne unije. Res je, da s tem povzročimo tudi določena izkrivljanja za preostali del Evrope. Če bomo imeli evropski sistem zajamčenih vlog zgolj za evroobmočje, bo to vplivalo na države, ki niso znotraj evroobmočja. To že velja tudi za monetarno unijo, ko je bila oblikovana ECB. Države, ki nimajo evra, nimajo enakih možnosti do dostopanja do likvidnosti, nimajo enake verodostojnosti in tako naprej. Druga zadeva. koliko poenotenja dejansko potrebujemo ali lahko hranimo nekaj diskrecijske pravice tudi na nacionalni ravni. Nekdo je omenil zakonodajo z področja nesolventnosti. Moje stališče glede tega je jasno. Če želite popolno ločevanje bank od držav, potem morate oblikovati evropski sistem zajamčenih vlog. Tega sistema pa ne morete imeti, če ne poskrbite predhodno za popolno poenotenje glede tega, kako ta sistem deluje. Tu gremo precej daleč. Če bo podana politična ocena v smislu, da potrebujemo določeno diskrecijsko pravico na nacionalni ravni, naprimer posebno obravnavo ulog, če nekdo kupi hišo in če ima nekdo več kot 100 tisoč evrov na računu, ni treba zadev zavarovati na ravni 500 tisoč evrov če imamo zgolj en sistem, se lahko stvari predvsej nepredvideno odvijajo in povzročijo tudi zagate. Enako velja za sistem oziroma model pozavarovanja. Ali je tu vključen tudi element subsidijarnosti, ki omogoča, da na nacionalni ravni upoštevamo posebne značilnosti držav? Težko boste v celoti ločili banke od držav, določena tveganja bojo ostala, gre zgolj za vprašanje doslednosti. Ali je državni dolg edino tveganje? Ne, obstajajo seveda tudi druga tveganja. Vprašanje je, koliko so ta druga tveganja odvisna od nacionalnih politik. Po mojem mnenju so odvisna od nacionalnih politik. Vprašanje pa je, ali obstaja kakšna namensko vodena politika ki želi črpati iz evropskega sistema zajamčenih vlog. Tudi v najbolj ekstremnih razmerah, naprimer, ko smo imeli lani grško krizo, nihče v Grči naprimer, ni želel, da bi iz grških bank pobrali ven vse vloge. Tu gre bolj za moralni argument, da oblikujemo zakonodajo z področja nesolventnosti, ki naj bi pokrila zgolj banke. Ampak zdi se mi, da s tem argumentom nekateri pretiravajo. Nekoliko manj napeti bi morali biti glede tega. Mislim pa, da je pomembno vprašanje naslednje. Državni dolg na bilancah bank. Tudi tu prihaja do nedoslednosti. Če je uknjiženega veliko državnega dolga in naprimer to banko financiramo zgolj z ulogami, zelo malo pa z lasniškim kapitalom, potem s polnim zavarovanjem te banke pokriješ izgube, do katerih pride zaradi morebitnega neplačevanja državnega dolga. To se zavaruje preko sistema ulog. Običajno so tu nacionalne fiskalne politike tiste, ki rešujejo to vprašanje. To je naše zadnje orodje, ki ga uporabimo, če se naprimer rešuje državni dolg z vlogami davkoplačevalcev. To je zelo neprijetna zadeva, zelo redko se te rešitve poslužimo, v idealnih razmerah se je naj bi nikoli poslužili, ampak pri decentraliziranih fiskalnih politikah in centralizirani monetarni politiki vedno prihaja do tovrstnih težav. S čimer prihajam na pripombe gospoda Lambrca glede diverzifikacije portfelja. Dokler imamo na voljo ta sistem, bi morali diverzificirati državni dolg po celotnem bančnem sistemu in evroobmočju. Zanimiva možnost bi bila Če naprimer odpravimo vse tveganje v primeru, ko banka predloži portfel državnih obveznic različnih bank. Določeno državno tveganje še vedno obstaja, seveda pa vsaj portfel kot tak bi bil deležen drugačne obravnave. Glede pravne podlage, nisem sicer pravni strokovnjak, Silvi, ampak če naredi, narediš nekaj, kar ni smotrno, kar ne predstavlja trdne pravne podlage, se lahko stvari zapletejo in končaš na sodišču. Tako da člen 114 ne zadošča, še posebej, če ga nameravate uporabiti zgolj za evroobmočje. Ne vem, vprašajte pravnike. Kako napolniti sklad? Sklad lahko napolnimo. Z stroški, ki jih računamo za uloge, in običajno pride do polnjenja sklada po kakšnih večjih šokih. Hvala lepa, kolega Gros. Bom tudi sam skušal nekoliko združiti vprašanja. Katera je ta ključna sprememba v predlogu EDIS? Pozavarovalna faza ne bi smela biti faza, tu bi moralo iti za trajno možnost. Glede vzajemnega posojanja v primeru velikega šoka, kaj se zgodi, če to vzajemno posojanje ni dovolj če vam pogori hiša, ne potrebujete posojila od soseda, temveč potrebujete denar od zavarovalnice, zato da lahko na novo začnete graditi. V primeru večjega šoka bi sosedi verjetno rekli, no, vam pa res ne želimo posoditi, tako da vzajemno posojanje v tem primeru ni prava rešitev. Glede manjših bank, to so banke, ki. jih ne bomo de facto pogosto obravnavali, vendar moramo tudi njihove vloge enako zavarovati kot vloge v kateri koli drugi banki. Se pa lahko te banke rešuje tudi v okviru nacionalnega sistema. Prej smo slišali, da obstajajo precejšnje razlike glede nadzora, ki ga zagotavlja nacionalna zakonodaja, nacionalni sistemi tudi lažje presojajo o posamezni manjši banki, veliko bolje kot nekdo, ki sedi daleč v Frankfurtu. Lažje presojajo na nacionalni oziroma lokalni ravni, kolikšno je tveganje v posamezni banki. Tako da te zadeve lahko prepustimo v odločanje na nacionalni ravni, te manjše banke niti nimajo večjega vpliva na odnos med večjimi bankami in državo. ali ta pozavarovalni pristop povzroča posebne težave glede fiskalnega backstopa in prispevkov na podlagi tvegan. Te težave obstajajo v vsakem primeru, če imamo neposreden evropski zavarovalni sistem ali pa pozavarovalni pristop, ki sem ga preomenil. Zato ne razumem, zakaj bi za pozavarovalni pristop to moralo predstavljati kakšen specifičen problem. Prispevki, ki temelijo na tveganju, mislim, da smo v primeru SRF-a dokazali, da potrebujemo vladni pristop, kajti sicer je porazdelitev prispevkov majhna. Vsaka država pride na pogajanja zgolj z enim ciljem v mislih in to je, da imamo privrčevati denar, ampak v celoti vsi seveda ne moremo zgolj vrčevati. Prispevki na podlagi tveganja so torej omejeni. Kar zadeva pozavarovalni pristop. Imamo naprimer pozavarovalca, ki je strukturiran bolj zvezdno, veliko manj medvladno. Zato bi lahko, naprimer, tak pozavarovalec usiljeval večjo diferencijacijo skladno s tveganjem. Po mojem mnenju gre tu za makroekonomska tveganja. V tem pozavarovalnem pristopu, po mojem mnenju, obstaja povezava med prispevki. Nacionalni sistem mora plačati za zvezdni sistem ulog. Povezano pa se skupaj tudi z makroekonomsko situacijo, tudi z postopkom prekosežnega primankljaja. Na tej podlagi se potem presoja tveganje, ki obstaja za nastanek sistemskega šoka na nacionalni ravni. Da ne bo komisija posredovala s kaznimi, bi vse skupaj lahko povezovali z tveganjem, ki temelji na evropskem pozavarovanju. To je alternativna možnost, ki jo imamo na voljo za to, da nam ni treba nalagati kazni ali sprejemati resolucij sveta. Pozavarovalni pristop ima po mojem mnenju dve dodani oziroma dodatni prednosti. Mislim, da bi ga lahko veliko hitreje izvajali, ker bi temeljil na obstoječi nacionalni ravni, dopuščal bi določeno diferencijacijo, ki jo je omenil tudi Gunter, lahko bi takoj začeli delovati, ne bi vam bilo predhodno tre, bilo treba poenotiti naprimer zakonodaje z področja nesolventnosti. Zakonodajo se še da poenotiti, ampak rezultatov postopkov ne moremo. V Italiji naprimer velja ista zakonodaja, pa pogledajte, koliko časa traja, da se zadeva izpelje v Milano ali Milano v Palermo. Predsednik zagotovo ve, tu ne gre za vprašanje zakonodaje, temveč izvajanja. Še nekaj v zvezi s pozavarovalnim pristopom, še ena prednost. Pristop, ki temelji zgolj na bančni uniji ali evroobmočju, je veliko manj stabilen kot pristop, ki temelji na celotnem evropskem sistemu ta dihotomija med e evromočjem in Evropsko unijo se zmanjša, če se uporabi pozavarovalni pristop. Hvala lepa, še gospod König. Hvala lepa, tako kot gospa Delange ni mogla, da ne bi vprašala o zvezi z Itagom in MRL-jem, se tudi sama težko prem temu, da podam kratek odgovor Emerald je po mojem mnenju ključnega pomena, je ključen instrument, ki ga imamo na voljo v mehanizmu za enotno reševanje. Tu govorimo o največjih bankah. Želimo si, da bi bile te banke rešljive. V mehanizmu imamo na voljo določene spodbude. Mi smo rekli, da ne vidimo nobenega razloga za to, da bi spreminjali svoja stališča. 8 odstotkov omenjamo odvisno pač od posamezne banke, lahko je ta prak tudi višji za največje banke v bančni uniji. Banke, ki so v našem dosegu, so zagotovo dobro izhodišče tudi za kvantitativno opredeljevanje MRL-a. Ampak, če s tem zaključim, vprašanja, ki ste jih naslovili, so se nanašala na to, katera je tista sprememba, ki si jo najbolj želimo. Skrbno sem prisluhnila gospodu Rosu glede pozavarovanja in glede prispevkov, ki temelijo na tveganju. To je dobro izhodišče, ampak po mojem mnenju je ključnega pomena to, da sprejmemo sistem zajamčenih vlog, ki je primeren za doseganje zastavljenega cilja. To je povezano tudi z drugim vprašanjem strani gospe Ferrere, če se ne motim. Kaj smo se naučili? glede FDIC-ja. 18 let imamo izkušen s tem. Mislim, da smo izkoristili možnosti, ki jih imamo, zato da se naprimer vloge prenesejo z ene institucije na drugo institucijo da dostop do teh sredstev ni omogočen zgolj po sedmih dneh, temveč da so ta sredstva takoj na volje sistemu in vrčevalcem. Tu je najbolj pomembno evropsko orodje, bodi si na področju pozavarovanja ali pa na drugih področjih. Pomembno je, kako lahko poenotimo solventno zakonodajo oziroma zakonodajo z področja nesolventnosti, predvsem pa postopke, ki so vezani na nesolventnost. Rešitev za manjše banke v primerjavi z rešitvami za večje banke, koliko razumem, v veliki večini primerov pri velikih bankah z solidnim MRL-om in z dovolj kapitala za reševanje z ulogami. Zadeve delujejo in težko bi DGS izpostavili večjim tveganjem. Pri manjših bankah je zadeva nekoliko drugačna. Prav ste imeli, ko ste rekli, da bi pri manjših bankah vse skupaj zasnovano tako, da ne bi ogrožalo bančnega sistema na nacionalni ravni. Sistem zajamčenih vlog je ta prva obramna linija, ki preprečuje ustvarjanje neenakih pogojev, kjer so naprimer večje banke tiste, ki naj bi bile varnejše, čeprav je to v nasprotju z našo logiko. Potem je pa tu še vprašanje, kdo naj bi plačal več. Sama bi rekla, da bi vsi morali plačati enako. Tisti, ki verjetno nikoli ne bodo dostopali do enotnega sklada za reševanje, kot tudi tisti, ki bodo sredstva iz tega sklada uporabljali. Vsi bi morali plačevati enako, vse banke bi morali plačevati tudi za sistem zajamčenih vlog, ker se s tem poveča stabilnost sistema. Diversifikacija javnega dolga. Verjetno veste, da sem bila trdno prepričana od nekdaj, da nobeno premoženje ni brez tveganja. Vprašanje pa je veliko bolj kompleksno in je vezano na vprašanje zmanjševanja tveganja. Sama bi se zauzemala za poenoten pristop določene koncentracijske omejitve bi morali imeti, ne bi pa smeli odločati, kdo naj vlaga v kaj. Omenjali ste tudi samo količino samih sredstev, ki naj bi šla v ta sklad. Najprej moramo razumeti, kako bomo ta sklad polnili, sicer bomo končali na nekogaršnji zemlji. En odstot celotna raven zajamčenih vlog, nič celih 8 odstotkov je bil postavljen prak za sistem zajamčenih vlog. To je dober začetek, dobro izhodišče. Iz tega lahko črpate na vdih, ampak vse skupaj bi morali reševati v okviru mehanizma za reševanje. Ne pozabite, da se lahko včasih zadeve pripetijo vse naenkrat, zato moramo tudi vedeti, kakšne so omejitve pri financiranju. Zagotovo sem kaj še izpustila, ampak bom s tem kar končala. Hvala lepa. Zelo zanimiv prvi del, sedaj pa prehajamo na drugega. Kar nekaj korakov nas še čaka pred sklepno fazo. Sedaj pa Nadaljujemo z drugim panelom. Gospod Van Rozebek iz CEPA, izvolite. Well, Chairman, hvala lepa, gospod predsednik, članice in člani. Hvala lepa za povabilo. Hvala tudi, da ste mi dali priložnost, da vas danes nagovorim. V okviru prvega panela smo slišali že ogromno stvari, ampak sam bi vseeno še par stvari dodal. Na začetku moram povedati, da po mojem mnenju obstaja dodana vrednost pri EDIS-u, torej Evropskem sistemu zajamčenih vlog. Zavarovalna teorija, kot smo slišali, pravi, da Edis zaradi zakonodaje, zaradi velikih številk lahko zniža stroške pa zavarovanja, lahko tudi okrepi odpornost sistema ter s tem tudi poveča samo finančno stabilnost. Če pa želimo, da se ta scenarij uresniči, moramo izpolniti določene predpogoje. Sam sem navedel pet predpogojev, naj jih na hitro preletim. Prvi predpogoj če želimo, da bi Edis imel smisel, je, da dosežemo soglasje glede cilja tega celotnega početja, ali je Edis sploh primeren za dosego cilja. Sistem zajamčenih ulog ne more reševati večjih sistemskih tveganj in kriz. Lahko sicer rešuje manjše institucije, tako da Edis ni nujen za reševanje teh posameznih izoliranih institucij in bankrotov teh institucij. Edi se bi tudi težko soočal z večjimi sistemskimi krizami, tako da obstajajo tri alternativne politične možnosti, ki bi prav tako lahko privedle do cenejših, bolj odpornih sistemov zajamčenih ulog. Najprej bi morali upoštevati različne finančne cilje na nacionalni ravni, potem vzajemno posvojanje med nacionalnimi DGS-i in kakšen je pomen enotnega sistema za reševanje. Strinjam se s prehodnimi govorniki, ki so rekli, da mora komisija opraviti oceno učinka pri vseh teh treh elementih in primerjati trenutno stanje s stanjem, kakršno bi bilo, če bi imeli na voljo EDIS. K čemu stremimo? To smo že prej slišali. Podpreti moramo državne obveznice znotraj bank. Če se strinjate, da bi Edis lahko bil uspešen in da bi povečal stopnjo zaupanja v evroobmočje, potem bi verjetno banke pri DGS-ih z nižjo stopnjo verodostojnosti imele na voljo manj likvidnosti, ker vrčevalci ne bi zaupali svojega denarja tem bankam. Želimo pa si, da bi vsaj del te likvidnosti namenili za državne obveznosti, ki, obveznice, ki jih ni treba podpirati z že tako ali tako skromnimi lastnimi sredstvi. To je bistvo bančne unije. Mi bi okrepili povezave med bankami in državami. Zelo pomembno je, da banke podprejo državne obveznice tudi z lastnimi sredstvi. To zagotovo ni enostavno, najlažje bi bilo vse skupaj početi na mednarodni ravni. Nekatere večje države se za to sploh ne zanimajo ali pa niso zmožne tega storiti. Lahko razmišljate o tem, da bi evromočje samo stopilo na to pot, čeprav nekoliko bolj počasi. Pomembno pa je, da se tega vprašanja lotimo. Zakonodaja z področja nesolventnosti mora biti poenotena, obstajajo razlike med nacionalnimi zakonodajami z področja nesolventnosti, ki neposredno vplivajo na verjetnost, pa tudi na obseg DGS-ov. Predvsem, ko gre za koriščenje sredstev iz EDIS-a. Zadeve je treba poenotiti, zato da se izognemo temu, da bi nalagali različne stopnje stroškov za uporabo Edisa. Četrta zadeva, tudi nacionalno diskrecijsko pravico je treba ustrezno urediti. Nacionalni DGS-i imajo različno stopnjo zaščite, če kupiš hišo, nimaš naprimer večje kritje za določen znesek. Če vstopiš v sistem Edis brez predhodnega poenotenja teh razlik, bi povzročili izkrivljanje znotraj sistema. Nekatere banke bi bile torej znotraj Edisa in nudile večjo zaščito svojim vrčevalcem kot druge banke. Vse lepo in prav, če bi to potem lahko dosledno odrazili tudi, ko gre za posamezne prispevke, ki jih banke plačujejo v Edis. Ampak ali res mislite, da je to izvedljivo v evroobmočju, da bi res lahko upoštevali vse te raznolike vidike? da bi imeli torej različne stopne prispevkov za banke, ki vplačujejo v EDIS. Od tega mislim, da ne bo nikoli prišlo. Gospod Lange je že prej govoril o kakovosti bančnega nadzora v evroobmočju. Mislim, da se raven kakovosti ne bi smela bistveno razlikovati, glede na to, da bodo vse banke v EDISu. ECB je že skušala odpraviti vrzeli pri tistih bankah, ki jih nadzoruje. Vprašanje pa je, kaj se dogaja z manjšimi bankami, ki se jih nadzoruje zgolj posredno. Strinjam se, da so zlasti te manjše banke tiste, ki bi utegnile imeti največ koristi od Edisa. Zato je pomembno, da se pogovarjamo tudi o odpravi teh težav pri manjših bankah. To so torej ti ključni predpogoji, pet predpogojev, ki morajo biti izpolnjeni predna se. Edis oblikuje. Že prej smo slišali o pozavarovalnem pristopu. Pri Edisu bo vedno prisotna določena stopnja moralnega tveganja. Države članice oziroma vlade sprejemajo gospodarske in davčne odločitve, ki so seveda pomembne. Nekatere majhne države v Evropski uniji imajo ogromne bančne sisteme iz takšnih ali drugačnih razlogov, davčnih razlogov ali karkoli že. To ne pomeni, da bi bila tveganja v teh bančnih sistemih više ali ne. Ampak, če bi prišlo do težav v teh državah, ki imajo obsežne bančne sisteme, bi bil to velik udarec tudi za EDIS. In teh nacionalnih političnih ukrepov, ki se med seboj razlikujejo, ne moremo kar tako zanemariti. Obstajajo dobri razlogi, zakaj bi vsaj del finančne odgovornosti lahko prenesli na nacionalno raven, ko gre za plačevanje nadomestil vlagateljem. Finančni cilji so zastavljeni precej nad ničlo pri Edisu. Samo, če bi izkoristili vse DGS-e na nacionalni ravni, bi bilo smiselno uporabiti EDI za financiranje prostalega dela. Tako da se strinjam s tem, kar ste povedali glede pozavarovalnega modela vendar je tudi v okviru tega modela zelo pomembno, da so prispevki usklajeni s tveganjem. Prispevki bi morali odražati gospodarske in fiskalne politike, kar je težko narediti vnaprej, ex ante. Obstajajo tudi različne stopnje zaščite, odvisno od tega, kako se prenaša direktiva. Nekoliko pa me bega prosim, da zaključite, ker se nam izteka čas. Skratka, ta scenarij bi se pojavil v primeru večje sistemske krize. Zaključujem. Edis, po mojem mnenju, ni nujno potreben za reševanje izoliranih primerov defolta pri manjših bankah, niti ne mora reševati večjih kriz. Lahko pa Edis zniža stroške sistema zajamčenih vlog lahko izboljša tudi finančno stabilnost. Če želimo to doseči, bi morali izpolniti vseh pet predpogojev. Določena finančna odgovornost pa mora ostati na nacionalni ravni. Člen 114 po našem mnenju ni ustrezna pravna podlaga, ker povzroča konkurenčnostno izkrivljanje v evromočju in izven evromočja. Hvala. Sedaj pa bomo verjetno slišali popolnoma drugačno mnenje gospod uh, Gerhard Hofman, ki je član izvršnega odbora uh, Zveze nemških uh, zadružnih bank. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše povabilo. Po mojem mnenju obstajajo določeni postopki in drugi koraki, ukrepi, ki so pomembni pri vsem skupaj. Sem se s tistimi, ki so rekli, da potrebujemo obsežno oceno učinka. Brez tega je ne mogoče oceniti, ali je Edis najboljši odgovor oziroma ali bi bile boljše druge možnosti. Če likvidnostna pomoč v primeru velikih šokov pomeni glavni motiv za Edis, potem tukaj obstajajo druge možnosti kot pa trenutni predlog. Recimo čezmejna jamstva, uh, Eh, posojilne zmogljivosti. No, nekatere izmed teh stvari so že bile omenjene. Eh, mislim, da bi to moralo vse temeljiti na povračilni schemi. Eh, no, potem, kar se tiče te oceni učinka. Ta bi morala oceniti delovanje trenutnega uh, sistema EDIS, potem, ko bodo vse države članice začele izvajati harmonizirana pravila oziroma jih bodo izvajale nekaj časa. Vedeli, vedeti moramo, kako ta mehanizem deluje v praksi. Torej. Druga točka, treba je upoštevati izboljšani okvir z bail-inom, z reševanjem bank in pa tudi obstoj eh, evropskega stabilnostnega mehanizma. Prav tako bi ocena učinka morala utemeljiti potrebo po Edisu eh, oziroma utemeljiti potrebo po Edisu ali kakšnega drugega oblika okrepljenega sodelovanja. Tukaj obstajajo različne alternative. Potem oceniti je treba tudi vidik moralnega tveganja in pa vprašanje konkurenčnosti med bankami znotraj in pa zunaj evroobmočja. Seveda je pomembno vprašanje tudi financiranje. In še neko točko bi dodal, zelo specifično, gre za vpliv na institucionalne scheme za zaščito ulog. To je za nas zelo pomembno. No, eh, oceni učinka bi morala potem slediti tudi eh, javno posvetovanje. To še ni bilo omenjeno. Potem vsebinska vprašanja. Moralna tveganja zaradi velikih sistemov med tveganji v nacionalnih bančnih sistemih. Eh, s tem bi se morali ukvarjati. Te razlike v tveganjih ne moremo pokriti z prispevki na osnovi tveganj. Dobro, vsem je to všeč, ampak eh, po mojem mnenju so te razlike zaenkrat še prevelike. Eh, no, in predtem ne gre samo za vprašanje velikosti tveganja je treba bistveno znižati, preden jih lahko mutualiziramo. Treba se ukvarjati z vprašanjem slabih posojil v nekaterih državah članicah, potem eh, koncentracija tveganj v zvezi z državnim premoženjem in tako naprej. Eh, potem potrebujemo tudi pregled kakovosti premoženja za vse banke, ne samo za pomembne institucije. Na ta način bomo lahko identificirali stopnja tvekan za posamezne institucije in pa za nacionalne bančne sisteme kot takšne. In pa še tretja točka gre za ločevanje bank in državnega premoženja. In tukaj bi morali zastaviti nekakšne zgorne meje, ko gre za koncentracijo. Drugače bi lahko lokalni šoki eh, v zvezi z državnim premoženjem se prelili tudi na Edis. In pa četrta točka, režimi bančne insolventnosti bi morali biti usklajeni po celotni Evropski uniji. Ta točka že bila omenjena, zato bom tukaj kratek. Jasno je, da če bi imeli razlike, ko gre za zahteve upnikov, ko gre za eh, odzive na. Uh, te zahteve, potem razlike pri postopkih. Tukaj se ustvarja visoka stopnja negotovosti in pa primerljivi primeri nesolventnosti bi bili obravnavani na zelo raz, drugačen način znotraj iste scheme za zajamčene vloge. In pa peta bistvena točka, alternativni ukrepi in pa alternativni sistemi za zaščito vlagateljev. Eh, tudi alternativni ukrepi morajo najti svoje mesto v Edisu predlog Edi se je po našem mnenju izredno škodljiv uh, izkrivla schemo institucionalne zaščite vlog, kljub temu, da uh, so ti IPS-i e bili nedavno uh, polno prepoznani z strani DGSD. Nekateri kolegi so tukaj uporabili določene primerjave, lahko povem, da nemške zadružne banke niso nikoli uh, bile reševane za davkoplačevalskim denarjem, zato ker je njihov sistem zaščite dobro deloval v zadnjih 82 letih. Ta uh, sistem je torej vse toliko star, kot pa sistem zajamčenih ulog. Glede na to zadnje je predlog Edis uh, vzbudil veliko nezaupanja in kritik med. Uh, eh, 18 milijoni naših klientov in enako velja tudi za nemške hranilnice. Menimo, da bruselska zakonodaja ne bi smela izkrivljati dobro delujočih institucionalnih schemov, schem za zaščito vlog, ki so dosedaj dobro ščitile vloge, vlagatelje eh, in eh, to že desetletja. Ne nazadnje, bi morali zagotoviti vsem državljanom v Evropski uniji, da bo skupna schema za zajamčene vloge ponudila višjo stopno zaščite in da ne bo povzročila nepravično mutualizacijo tvegan predlog, kot je, sedanj, kot je sedanji, ne bo dobil podpore dovoljšnega števila evropskih državljanov. Zato bi bilo tvegano, če bi preprosto nadaljevali s tem predlogom in če bi ignorirali pomisleke naših voljivcev v številnih državah članicah. Potrebujemo pregleden proces in pa voljo do tega, da razmislimo tudi o alternativnih možnostih. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Belen Romana Garcia neodvisna direktorica Banke Santander. Hvala lepa. Jaz bom predstavila drugačno stališče. Mi polno podpiramo predlog komisije, polno se strinjamo z predlogom polno mutualizirane evropske scheme do leta 2024. Mislim, da vsi vemo, zakaj potrebujemo delujočo bančno unijo, zakaj je to ključnega pomena. To je pravi okvir za zniževanje finančne nestabilnosti, tvegan, lahko izboljšamo mehanizme preglednosti in lahko preprečujemo razdrobljenost trga. Če želimo resnično bančno unijo, eh, potrebujemo vse tri stebre. Tukaj gre za tretji steber imamo že skupni nadzorni mehanizem, ki lahko zniža tveganje nesolventnosti bank. Potem imamo tudi skupno schemo reševanja, s katerim lahko zagotovimo hiter odziv. In zato še vedno potrebujemo instrument za mutualizacijo tveganj. Imamo že dva takšna instrumenta, manjkajo, manjka pa nam tretji. In to je ravno Edis sistem za mutualizacijo tvegan. Eh, ta razprava ni abstraktna. Eh, znotraj monetarne unije je popolnoma logično, da imamo mutualiziran sistem zajamčenih ulog. Moramo pa se vprašati, kako eh, se izogniti problemom recimo finančne stabilnosti, moralnim tveganjem in tako naprej. Po mojem mnenju je ta eh, postopek v posameznih fazah, ki ga je predlagala komisija, razumen. Smiselno je, da se vsega skupaj lotimo korak eh, za korakom. Eh, no, kakorkoli, če bodo potrebni še kakšni drugi ukrepi, pa lahko ti ukrepi potekajo usporedno. Ne smemo več zamujati za tretjim stebrom. Tudi pri prvih teh stebrih nismo zamujali. Imamo bančno unijo brez številnih eh, predlogov, o katerih smo govorili na začetku. Imamo prva dva stebra brez recimo homogene zakonodaje o insolventnosti. V Združenih državah Amerike imajo prav tako bančno unijo brez uh, uh, skladne zakonodaje kakšni ukrepi so potrebni. Mislim, da potrebujemo tri ukrepe. Prvič, če želimo spodbujati finančno stabilnost, potrebujemo nacionalne scheme za zajamčene vloge, torej države članice morajo izvajati direktivo o Eh, sistemu zajamčenih ulog na ta način lahko zagotovimo enako izhodišče za vse. Vendar pa to ne sme biti ovira za napredovanje posameznih faz Edisa. Eh, jasno mora biti, da harmonizacija nacionalnih sistem, sistemov ni dovolj za ustvarjanje enotnega trga. Dokler bo, bodo zajamčene vloge vezane na državno premoženje, vlagatelji eh, ne bodo nikoli razmišljali v smislu zdravih bančnih bilanc, razmišljali bodo samo o tem, kje je glavni sedež te banke. Drugič, se še želimo soočiti z moralnimi tveganji, najprej potrebujemo premije, ki bodo temeljile na tveganjih, ex ante uh, prispevki, ki temeljijo na tveganjih, so nujno potrebni za dobro delujoč edis. Potrebujemo skupno. Uh, skupne postopke, ki jih je treba razviti na centralni ravni. Treba je ustrezno ocenjevati tveganje glede na eh, relativnost teh tveganj. Eh, torej, premije, ki bodo ex ante in ki bodo prilagojene tveganj, so bistvenega pomena. Potem tretjišče, eh, želimo preprečiti razdrobljenost trgov, potrebujemo fiskalne ukrepe. Eh, sedaj so banke bolj pripravljene na soočanju z eh, tveganji, eh, imamo nov zakonodajni okvir in ko gre za reševanje, bomo, in, bomo dali bail-inu prednost pred reševanjem. Še vedno pa obstaja tveganje, da bi pri večjih lokalnih šokih nacionalne vlade morale podpreti banke, ki so vzpostavljene v njihovih jurisdikcijah. In eh, tukaj bi spet imeli nekakšne situacije omejevanja, eh, tako kot smo to imeli v preteklosti. No, nekateri ukrepi so torej tukaj pozitivni, kako so povedali kolegi, harmonizacija zakonodaje o plačilni nesposobnost, eh, nesposobnosti odprava slabih posojil. To so pozitivni ukrepi. Ne sme pa to biti izgovor za to, da zavlačujemo z vzpostavitvijo tretjega stebra bančne unije. Hvala. No, Hvala, sedaj pa gospod Erik Nilsson iz banke Unicredit. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili. Sam povedati moram, da sem raziskovalec pri banki Unicredit, zato govorim kot evropski ekonomist, bolj kot zaposlen pri banki. Zato bom podal svoj prispevek tudi z tega vidika. Tudi sam podpiram EDIS, gre za tisti manjkajoči člen, zadnji manjkajoči člen v bančni uniji. Pomemben je z več vidikov. Vem, da ste omenili določena tehnična vprašanja in uh, veliko vprašanj moramo še rešiti, vendar ne gre za to, da bi iskali popolnost, ampak da bi iskali nekaj, kar je občutno boljše od tega, kjer smo sedaj. Začel bi z dvema ključnima vprašanjima, ki obisuje ta trenutno stanje. Prvo vprašanje zadeva neujemanje med skupnim pristopom in nacionalnim pristopom. Takoj vam lahko povem, da ni mogoče imeti obdavčevanja brez zastopanosti. Ne moremo imeti evro obveznic in eh, deljenja tveganja brez politične unije, ki bi temu ustrezala. Prav tako pa ne moremo imeti nasprotnega. Ne moremo imeti enotnega organa in nacionalnega prevzemanja tveganj. Takšno je trenutno stanje. Poglejte skrajni primer, naprimer banka v Nemčiji, Italiji, Španiji ali Franciji, ki je pod nadzorom ECB. In naprimer, da se nekaj zgodi in da je treba potem rešiti banko, potem pa pride nekdo iz Frankfurta v Madrid ali v Rim reševati situacijo. Tudi to ne bi bilo dobro. Ne moremo imeti obdavčevanja brez zastopanosti, prav tako pa ne moremo imeti zastopanosti brez skupnega deljenja tvegan. Zato gre za temeljno vprašanje, kaj te. Želimo si tesnejšo unijo, in uh, politična unija in organi morajo iti z roko v roki z prevzemom tvegan. Druga točka, zelo na hitro, bilančne vsote, torej obveznosti bank, niso deležne obravnave, ki bi bila enaka, zato ker so nekatere podnarekovaje boljše od drugih. To vpliva na ceno in to ni del bančne unije, če je odvisno od državnih meja. Zato je nekaj tukaj res narobe. Ne bom spregovoril o natančnih vprašanjih, odgovoril bom samo na določene vprašanja, ki so se pojavile danes tukaj. Gre za tisto veliko vprašanje deljenja tveganja in zmanjšanja tveganja. To naj bi domnevno zagotovili najprej. Najprej moram povedati, da se strinjam, da moramo poskrbeti, da bomo prebili povezavo med bankami ali in državami ali to vse spravili na ustrezno nizko stopnjo tveganja. Bančna unija mora imeti enotni trg za vse banke, ki bodo pod nadzorom in za katere se bo jamčilo na enak način. Če bomo ohranili nacionalne zaščitene banke tega ne bomo rešili. Po mojem mnenju je nevarno še nekaj. Pogosto to slišimo, tudi nekateri govorniki so to omenjali, namreč gre za predlagano institucionalizacijo državnega tveganja. Naj vam podam nekaj praktičnih primerov. Pri Mednarodnem denarnem skladu in pri Svetovni banki sem delal na tem področju. Naj vam podam nekaj primerov. Ni razlike med tveganjem, če vlada izda dolg in drugimi obveznostmi. Nikoli še ni bilo primera, da bi banka ne plačala dolgov, potem pa plačala vse pokojnine in druge socialne obveznosti. Niti enega primera ni, kjer bi lahko počistili državni dolg. Gre za pravno obveznost do plačil pokojnine pa so v mnogih primerjih samo politična zaveza. Ni mogoče tega ločiti. Drugič, ne znate si predstavljati, da bi ločili državo od zasebnega nefinančnega sektorja. Naprimer Italija z javnim dolgom. Vzamemo italijansko banko in če ta italijanska banka nima niti evra italijanskega dolga, in potem banka začne, oziroma država začne z prestrukturiranjem, potem bi gospodinstva trpela. Zasebni sektor bo trpel, tega ni mogoče ločiti. Nevarno je, če nekdo meni, da bi državni dolg lahko ločili od česarkoli drugega. Zato vas spodbujam, da o tem razmislite. V zadnjih letih z izjemo Grčije, kajti Grčija je res izjemen primer, niso državni dolgovi povzročili težav bankam. Nekaj številk mednarodnega denarnega sklada. 2008-2014 IMF pravi, da bi potrebovali 12 odstotkov, na nizozemskem 17 odstotkov BDP za reševanje bank. Države za veliko dolga bi potrebovali manj kot pol odstotka. Ni neke naravne kombinacije tukaj. Pred dvema tednoma je Evropska komisija potrdila dodatne 3 milijarde za jamstva za banko North Bank. Zato jamči, naprimer, Šlezija v Nemčiji. To jamčijo z petimi odstotki svojega BDP-ja. Račevanje tega je iluzija. Če bi šli v ZDA, oziroma če bi poskusili to razbiti in bi ustvarili prociklični sistem. Dolg bi se povečal, zato ker je davčnih prihodkov manj in tako naprej. Potem bodo bonitetne agencije dvignile uh, svojo stopnjo tveganja za te države naprimer v Španiji, na portugalskem niso bile banke tiste, ki so povzročile problem, ker so prodajale dolg. Ne, temeljne banke so bile tiste, ki so prodale en trilijon evrov denarja, kupile so sredstva na periferiji in prav gotovo so prispevale k krizi. Tukaj bi končal. Gre za nevarno povezavo med izpostavljenostjo države in bankami. To je treba ločiti, ampak na drugačen način. In prav gotovo potrebujemo evropski sistem zajamčenih vlog. Hvala. Hvala lepa. Prav gotovo potrebujemo ukrepe za zmanjševanje tveganja, ampak zato smo pravi mojstri. I will very soon, but first I have Mr. Bent Luke. Bernd Luke je prvi, on je prosil za besedo. Oprostite, zmotil sem se. Najprej poročevalka in poročevalci v senci in tako naprej. Lepo prosite, da smo kratki. Tolmače bomo izgubili, bomo nadaljevali v angliščini, ampak v redu. Hvala. Na hitro. Kar zadeva sistem institucionalne zaščite. Gospod Hoffman, zabeležila sem si vaše komentarje v zvezi s tem, kako bi lahko pozitivno te, sistemi, te scheme delovale v zgodnih fazah preprečevanja problemov. Vidim, da pod vprašanje postavljate potrebo po Edisu. Sama pa želim staviti drugačno vprašanje. Kako bi lahko v okviru Edisa poskrbeli, da bi sistem, ki dobro deluje, še vedno dobro deloval. Imate kaj za misli v zvezi s tem? Predstavnica Santanderja, rekli ste, da argumente za zmanjševanje tveganja ne smemo zlorabljati, zato da ne bi začeli z delom na Edisu. Če nekoliko povzamem, mislim, da ljudje vzamejo različne faze Edisa in rečejo, to je treba zagotoviti v določeni fazi. Vi pa ste govorili o zmanjšanju tveganja in da je treba to povezati z deljenjem tveganja. Ali se strinjate, da bi za različne faze, torej sozavarovanje, pozavarovanje in polno zavarovanje, potrebovali različne vrste zmanjšanja tveganja? In zanima me, kakšne bi te vrste zmanjšanja tveganja bile. In na koncu še gospod Nilsen, kar zadeva tveganje držav. To bo seveda ključnega pomena za to razpravo. Zanima me naslednje. Zabeležila sem si vaše komentarje in zanima me, ali se strinjate s tem, kar smo slišali prej, namreč, da zdaj obstajajo banke, ki nasprotujejo državnemu dolgu. Gospod Lambert, od zelenih je predstavil to tezo, da bi morali imeti najvišji odstotek, do katerega bi lahko banke bile izpostavljene domačemu državnemu dolgu. Hvala, Elisa Ferreira, hvala, čisto na hitro, prva dva govornika. Zavedamo se, da obstajajo argumenti in zanima me naslednje. Prva dva stebra bančne unije smo že zaključili. Zanima me, ali menite, da bi te argumente morali izkoristiti za predpogoj, preden začnemo izvajati projekt. Nekoliko nenavadno je, da smo zdaj na evropski ravni začeli zagotavljati nadzor, skupaj z skupnim pravilnikom in tako naprej. Menili smo, da bo to ukrep za zmanjšanje tveganja. Na evropski ravni smo zagotovili enotni mehanizem za reševanje. Te rezerve zdaj več ni. Skupna zajamčenost vlog je zdaj izginila, vi pa ste sredi igre vstopili in rekli, igra je konec. Kaj menite o tem? Thank you, Sander Lunas. Hvala, gospod Vanderlunes, hvala lepa. Moja vprašanja je že postavila poročevalka. Odpovedal se bom svojemu času, zato da bo lahko spregovorili drugi, ampak strinjam se s gospodom Hoffmanom, da bi morali imeti presoje učinka. Rekli pa ste tudi, da potrebujemo javno posvetovanje. Hvala. Sibigular. Hvala lepa, se upravičujem, da sem bila odsotna. Neprestano smo v pogonu kaj menite o mnenju ECB-ja in o rezervi za EDIS? To je bilo vključeno v mnenje ECB-ja. Gospod Papadimulis. Thank you, Mr. President. Which is... Hvala lepa, gospod predsednik. Kak je vaš pristop do procesa treh stebrov? Dva, od vas sta govorila proti oblikovanju tretjega stebra. Ste samo proti tretjemu stebru? Ste omenili te svoje pomisleke pri prejšnjih korakih bančne unije? Thank you. Hvala. Gospoda Lamberca več ni. Gospoda Dzanjani, gospod Anemans. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Nimam vprašanja. Zahvaliti sem se želel vsem govornikom, pa tudi predsedniku odbora. Mislim, da je tipično za Evropsko unijo, da začnemo s pogovorom o končni fazi nekoga. Govorimo o stabilnem stanju in končni fazi Edisa, na primer. To je tipično za Evropsko unijo trmasto ustraja na svoji poti, ne glede na to, da ne vemo, kako bomo prišli do cilja. Naši grški prijatelji so navdušeni nad tem, da bi imeli še eno javno predstavitev, tudi Santander. Meni o tem govorimo pa o vzajemnosti neuspehov, zato pa je potrebna solidarnost. Solidarnost bi morala temeljiti na priznavanju nacionalne identitete, kulturne razlike niso problem. Problem je, če bi te kulturne razlike poskusili odpraviti. Kulturne razlike potrebujemo, če bomo imeli sistem, ki temelji na solidarnosti. Hvala, gospod Ljuke. Hvala, gospod predsednik. Zelo zanimivo je bilo, da sta prva dva govornika zahtevala presoje učinkov in celo javno posvetovanje, tista druga dva, ki zagovarjata edispa, tega nista storila. Če pozamem argumente, ki smo jih slišali, je nekdo omenjal pozitiven učinek Elisa, da bi združili tveganje in potem še negativni učinek Elisa, torej moralno tveganje. Prvi govornik je rekel, da je moralno tveganje vedno vključeno v scheme zavarovanja. Če pogledamo domnevno pozitiven učinek, zakon velikih števil velja, če tveganja niso povezana. Če so povezana, korelirana, potem je tveganje više. Ta pozitivni učinek Edisa je mnogo šipkejši, kot ste predstavili vi. Moralno tveganje pa je močnejše od tega, kar ste omenili vi. Naprimer, predstavnica Santanderja je rekla, da bi lahko uporabili premije, ki so ponderirane glede na tveganje. Vendar ne gre tako, da bi najprej imeli mm, pravila, potem pa premije. Ne. Zadeva je ravno obratna. Moralno tveganje sledi premijam za tveganje. Če povzamem, vi pravite, da imamo pozitivne in negativne vidike in moje vprašanje za zadnja dva govornika je, ali to ne bi po vašem mnenju pomenilo, da bi potrebovali najprej presoje učinka o tem, kateri učinki so močnejši. Zanima me, ali se zadnja dva ne bi strinjala s prvima dvema, da bi morali imeti presoje učinka ali morda celo javno posvetovanje, preden sprememo končno odločitev. Hvala. Hvala, Palbo, Pablo Zalba. Hvala, gospod predsednik. Hvala štirim govornikom. Želim spregovoriti v imenu državljanov. Vedno govorimo o finančni stabilnosti in. To je eden glavnih ciljev tega poročila, ampak vedeti je treba, da je glavni cilj tam, da bi zaključili bančno unijo. Državljani v Španiji in Italiji so pač državljani, ki jih ne zanima, kje ima banka sedež v Italiji ali v Španiji ali kjerkoli že. Želel bi si, da ko bomo zaključili delo, da bodo državljani imeli enak občutek, da jim ne bo treba razmišljati o tem, ali je banka nemška, finska ali španska ali italijanska. Zanima me, ali bomo to dosegli. To je moje vprašanje. Hvala. You, prvaš... Hvala, prvomoč Berjes. Si. Hvala lepa. Hvala lepa za vse te pripombe. Včasih ste bili dokaj usklajeni. Mislim, da bi lahko organizirali še eno javno predstavitev, na kateri bi predstavili tista stališča, ki jih danes še nismo slišali. Bi pa paneliste rada pozvala, da se odzove na to, kar je kolega Wolfe povedal v okviru prvega panela. Kolikšno tveganje obstaja, da bo prišlo do izkrivljanja pri integriranih sistemih in sistemi za zajamčene vloge, ki bodo ostali v rokah držav članic. Ali obstaja tveganje, da bomo vrčevalce izpostavili temu, da bi morali sprijeti odločitev, pa jim bo potem ta možnost oduzeta, zato ker je bilo vse skupaj prenešeno na zvezdno raven? očitno v tej fazi še nismo zmožni oceniti vseh morebitnih posledic. Omenili ste oceno učinka, ko smo govorili o večstranskem nadzoru, o reševalnem mehanizmu, smo pripravili oceno učinka. Ali se vam ne zdi, da če tu sedaj zahtevate pripravo te ocene, ne boste preveč zavlačevali z uveljavitvijo tega sistema. Po drugi strani pa, če te ocene učinka ne bo, bo verjetno tudi tveganje večje. Zanima me tudi to, ali naši panelisti menijo, da bančna unija, takšna kot je trenutno oblikovana, dejansko lahko deluje. Tu smo v tipično evropski zadevi. Storili smo dva koraka naprej, pri tretjem koraku pa oklevamo. Zgodovina nas uči, da vsakeč, ko naredimo nekaj takega, ošibimo prva dva koraka, ki smo ju že storili. Zato vse štiri paneliste, ki so prisotni, sprašujem naslednje. Se vam zdi, da več stranski nadzor predstavlja napredek? Ali menite, da je obstoj reševalnega sklada napredek? Ali se vam ne zdi, da z postavljanje pod vprašaj teh dveh napredkov ne prevzemamo kot Evropska unija na se neuzdržno tveganje. Govorimo o tveganju. Sama vidim tveganje pri prvih dveh stebrih bančne unije, če ne bomo v kratkem roku uspeli vzpostaviti tega tretjega stebra. Še zadnji. Prosim, da ste kratki, gospod Hayes. Gospod Hayes. Hvala, gospod predsednik. Tri vprašanje imam. Prvo je politično vprašanje. Leto 2009-2011 smo bili v srčikih krize. Če bi takrat nekdo rekel, da ne bomo imeli po bančni uniji sistema zajamčenih vlog, me zanima, ali bi ljudje takrat menili, da to ni dobra zamisel. Tle, kot smo od krize, manj je potrebe potem, da imeli ta tretji stebr. Takrat smo to implicitno sprejeli vsi. Gre za politično vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Moje drugo vprašanje za panelista je naslednje. Zanima me, ali gre za vprašanje časovnice in uvajanja zavarovanja, pozavarovanja in polnega zavarovanja. Govorimo lahko o uvajanju in vzajemnosti in počasnem uvajanju. Zanima me, ali gre za postopno uvajanje, ali gre za nasprotovanje tega, ali za vprašanje načelno, vse zadnje, ali bomo to imeli na evropski ravni ali ne, še posebej na evropski ravni. In še tretji komentar za gospoda Rozebeka, ko je govoril o kakovosti nadzora bank, moramo videti, da gre za prvi steber bančne unije pripravljeno, da določeni vidiki nadzora ne zadevajo manjših bank. Me zanima, ali je želel, da bi imeli boljši sistem, kjer bi ECB neposredno sodelovala pri manjših bankah. Zanima me, če bi se to zgodilo, ali bi spremenil svoje mnenje, kar zadeva ETIS. Hvala. Thank you. So, Mr. Van Rosebeke. Gospod Rosebeke. Ja, well, thank you, thank you for your Hvala za vaše vprašanje. To vprašanje bom povezal z vprašanjem gospod Ferrera. Nisem nasprotnik Edisa, sploh nimam svojih interesov. Povedati vam želim le, da če se tega lotimo, moramo to speljati do konca. Merila, ki sem jih omenil,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 mar ali manjše banke nadzira ECB ali ne. Mislim, da bi bilo to koristno, če bi vsaj odpravili težave. To pa ne pomeni, da jih je treba neposredno nadzirati. Morda bi lahko imeli sistem nacionalnega nadzora, ki bi imel manj manjeverskega prostora. Še nekaj drugih vprašanj. Vprašanje je zelo zanimivo. Če me bi Edis deloval in če bi to povečalo stopnjo zaupanja med vlagatelji po evroobmočju, potem bi to bilo dobro, to bi pomenilo, da smo uspešni. Po drugi strani pa bi to vodilo v težave, kajti to bi pomenilo, da so banke zunaj evroobmočja konkurenčno prikrajšane. Obstaja drugačen sistem zunaj evroobmočja, ki ponuja več zaščite potem bi lahko druge države pristopile bančni uniji in bile del Edisa. Ampak to je relevantno v okviru 114. člena in naši pravniki pravijo, da to ni mogoče. 352 je nam bolj všeč, zato da smo v okviru evropske pravne podlage in ni nam všeč mednarodni oziroma medvladni dogovor in še rezerva ECB-ja te rezerve trenutno ni v zvezi z DGS. Če si preberete direktivo, v direktivi je navedeno, da države članice niso odgovorne za stroške DGS-ja. Ne vem, ali to drži samo v teoriji, ne vem, kako bo to videti v praksi. Mislim pa, da je zadeva nekoliko nerodna. To je povezano s tistim, kar sem omenil na začetku. DGS-ji niso namenjeni temu, da bi se soočali s sistemskimi krizami, zato mislim, da je